Ah. Good morning, everybody. Dobro jutro vsem skupaj. Zdi se, da sta Pariz in eh, Torek zjutraj malce zapleta našo prisotnost. Pa vendar bo treba začeti. In če začnemo s prvo točko dnevnega reda, imamo majhno spremembico na osnutku dnevnega reda. In sicer bomo sprejeli tudi priporočila koordinatorjev z dne 16. novembra, če nimate ogovora. In videti je, da mm, tukaj ni skoraj nikogar, ki bi lahko ogovarjal, tako da je lahko dnevni red sprejet za to spremembo, kar zadeva drugo točko sporočila predsednika. Prvo sporočilo se nanaša na poročilo o misiji en, odbora Envi v Dubaju o Montrealskem protokolu, vključno z mis, poročilom misije 27. srečanja strank MOP 27 Montrealskega protokola glede zmanjšanja ozonske plasti, kar je potekalo v Dubaju 3. do 5. novembra 2015. Naslednje sporočilo nas ledni sestanki in vi imamo izredno sejo skupaj z Agri in Deve, ki bo potekala 3. decembra od 9.30 do 11.30. Imeli bomo tudi izmenjavo mnen z FAO glede leta zemlje oziroma tal. Naslednja izredna seja bo potekala v ponedeljek 14. decembra, upajmo, da ob 19. kjer naj bi glasovali o ugovorih eh, v skladu z postopkom komitologije glede eh, realnih emisij pri vožnji. Danes imamo veliko več jezikov na voljo, kot jih eh, pravzaprav potrebujemo trenutno. Tolmačenje je zagotovljeno v 22 uh, jezikov, razen estonščine in galščine. Vsi, vsa dokumentacija je na voljo elektronsko preko e-meetinga, sestanek pa se tudi prenaša po spletu. Next item, item Naslednja točka, tretja točka dnevnega reda, kar zadeva priporočila koordinatorjev. Priporočila koordinatorjev ste dobili po elektronski poti in če nimate nobenih eh, pripomp, so sprijeta in tako se tudi zdi. Kar zadeva četrto točko, gre za sprijetje oziroma potrditev zapisnikov sej 3. septembra in 15. septembra 2015. Če do konca tega sestanka ne bo nobenih pripomb, bodo zapisniki veljali kot eh, sprijeti. Naslednja točka je poročilo o tekočih medinstitucionalnih eh, pogajanjih o štirih temah Najprej imamo medicinske pripomočke ter in vito diagnostične medicinske pripomočke. Poročilo Wilmot in Lize od zadnje posodobitve podatkov o medicinalnih pogajanjih, o stranjiških pripomočkih in in vitro diagnostičnih. E eh, pripomočki sta potekala dva, tri aloga, tako da jih je skupaj potekalo že, so potekali že štirje. Eh, tretji informalni trialog je potekal 10. novembra 2015. Eh, parlament, eh, svet in komisija so se osredotočili predvsem na specifične podatke glede in vitro diagnostičnih pripomočkov. Razpravljali so o predpisovanju klasifikacije izjeme za bolnišnice, pripomočke razreda C tudi o splošno medicinskih eh, načeljih v skladu z 41. člena klasifikacije četrti trialog je potekal 18. novembra in se ukvarjal z odprtimi vprašanji iz prejšnjih treh trialogi. Predsedstvo žal ni uspelo pripraviti kompromisnih eh, predlogov glede večine teh eh, tem zaradi tega, ker je zato potrebno izpeljati še dva sestanka koreperja v decembru, tako da potrdimo mandat. Dogovorili pa so se za estetske pripomočke, izjeme za bolnišnice, definicije zdravstvenih institucij, elektronsko shranjevanje in izjeme. Peti trialog bo potekal 3. decembra 2015. Naslednje se nanaša na mene vrednosti emisij in homologacije za motorje z notranjim izgorevanjem za necezno mobilno mehanizacijo. Poročilo Gardini, tretji trilog je potekal 16. novembra so uh, zakonodajalci se razpravljali o vseh odvrtih vprašanjih in eh, dogovorili so se glede trženja motorje spod določenih eh, določil glede vrst lokomotiv in oziroma pogonskih strojev in možnosti zamenjave strojev NRMM. Na naslednjem trialogu bodo razpravljali tudi o po morskih vozilih, oziroma rešnih eh, vozilih, eh, naslednje zmanjšanje onesnaževali cestnih eh, vozil, kjer je potekal drugi trialog glede prilagajanja Lizbonski pogodbi. Stanke so se dogovorili na tehničnih sestankih glede odprtih vprašanj, ki so izhajali iz prejšnjih trialogov, ki so se ostavili. Razpravljali pa so tudi o, o izvedbenih aktih, to so še odprta vprašanja za prihodnja pogodba pogajanja. In še zadnje poročilo se nanaša na nadzor dejavnosti, se zagotovitve uporabe zakonodaje o živilih in eh, krmi, ter pravi o zdravstvenem varstvu živali, dobrobit živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževanju in materanju in fitofarmacevskih sredstvih. Eh, Na zadnjem trialogu, prvem trialogu 9. novembra so so zakonodajci razpravljali o osnovnih eh, temah in se dogovorili glede delovne metode in časovnice. Tri tehnične sestanke so omogočali vsem stranjev, da so razpravljali o tehničnih vidikih eh, teh eh, zadev. Drugi trialog bo potekal danes večer. So and looks like sadly <laughs> I have to give the floor to myself. No, zdaj pa moram dati besedo <laughs> na žalost sebi. Naslednja točka na dnevnem redu je ugovor skladu z členom 106, 106 poslovnika glede seznama invazivnih tuje rudnih vrst. Kot se boste morda spomnili, je bila uredba invazivnih tujih rodnih vrst eh, predlagana konec leta 2013 strani komisije, svet in parlament sta ga potrdila po mladi 2014, to je bilo tudi leto volitev, zato je bilo zelo težko sprijeti mm, ta zakonodajni akt, se v njem pogajati tako hitro. Predlog je bil Eh, predstavljen brez ključnih eh, elementov, ki so pomembne za tuj rodne vrste, brez tega ni, se ni bilo mogoče pogajati. Naredili smo vse, kaj, da bi preprečili situacijo, s katero se srečujemo danes. Eh, tako države članice, kot tudi komisije niso želeli sprejeti delegirane akte za vzpostavitev seznama invazivnih tujih rodnih vrst končen dogovor smo dosegli šele, ko so se pogajalci v dialogu dogovorili, da bo del, delegiran akt eh, sprejet pred eh, sprijetjem seznama tuje rodnih vrst. Do tega ni prišlo, zato zdaj ogovarjam glede seznama izzivnih tuje rodnih eh, vrst. Razlogi so dokaj kompleksni in sem jih obrazložil v besedilo. Ogovor danes moramo razsvajati o mnogo zadevah, zato bi samo načel odprta vprašanja. Eno je delegiden akt glede eh, ocene tvega, na drugo pa je možen rezultat postopka, ki ga obira komisija, če se zakonodaje ne bo izpolnjevala, kar zadeva delegirane akte o oceni tveganja. Komisija je odboru za okolje po vložitvi ugovora poslala informativno noto, kjer je napisano, da, da bi upoštevali zadnje znanstvene raziskave, uredba predvideva pooblastilo komisije za sprijem delegiranih aktov v skladu z tretjim odstavkom prvega člena za določitev določenih vrst, ki so sposobne postaviti populacijo, ki je eh, zmožna preživetja ob upoštevanju elementov, ki jih je potrebno vključiti v potrebno ceno tveganja. Zdi se, kot da delegiranje akta v skladu s srednjim stavkom prvega člena predstavlja nekaj prostovoljnega, dodatnega, ki specificira samo posamezne elemente, kot pravi komisija, zadeve, ki jih je mogoče obravnavati kasneje. Delegirani akt glede ocene tvega na skladu s srednjim stavkom 5. člena omogoča izvedbo celovitih ocen tveganja glede tistih invazivnih tuje rodnih vrst, ki izpolnjujejo kriterije iz drugega odstavka 5. člena. komisija se je diplomatsko izognila določenemu delu iz uredbe in sicer, da je treba zagotoviti podroben opis izvajanja točk 8a do h prvega člena. Eh, prvega odstavka tega člena, torej petega člena, kar mora vključevati metodologijo, ki se uporablja za oceno tveganja ob upoštevanju relevantnih eh, nacionalnih in mednarodnih standardov za prioritet trioterizacijo ukrepov proti tu invazivnim tujerodnim vrstam, ki lahko potencijalno ogrozijo ekosisteme in tako naprej. This, Pogajalci so se glede na to dogovorili za izvedbeni akt o spostavitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst eh, pod pogojem, da Na osnovi tega izvedbenega akta lahko sprejmemo ustrezni seznam invazivnih tujerodnih vrst. Zato ni sprejemljivo, da komisija zdaj pravi, da uredba ne pravi, tega ne pravi, kajti iz tretjega odstavka petega člena je razvidno, da to je potrebno storiti. če imamo napačne ukrepe, lahko pridemo do napačnih rezultatov, kar kaže tudi stari seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki temelji na zastarelih ocenah tveganja. S predvezo političnega olajšanja dejavnosti za države članice, kjer naj bi bili opoštevani na določila iz četrtega odstavka petega člena. Nihče ni zadovoljen z seznamo invazivnih eh, tujerodnih vrst. To je osnutek eh, seznama, kjer nobenih eh, kopenskih v, rastlinskih vrst iz razreda 100 ni ustrezno upoštevan. Tudi 14 ta vodna izjava manjka. tudi nimamo upisane podlase, za kjer je nevarna. E, imamo naso, a naso, ki živi samo nekje na Beljarskih otokih, kar je popolnoma e, nepomembna vrsta. Imamo rakuna, imamo rakuna, nimam pa rakunjega psa, ki je bistveno bolj razširjena vrsta v Evropi. E, Potem imamo le sihitono oziroma neke vrste zelje, to je vrsta, ki se zelo invazivno širi. Vodna hiacinta je na seznamu, naprimer brahijala pa manjka, čeprav je bolj nevarna. Vključeni tudi niso najbolj strupene, invazivne rastlinske vrste, ki se širijo po Evropi. Zakaj je to problematično, če lahko se znam kasneje tudi posodobimo? Preprosto. Že 20 let delam na tem invazivnem tujerodnih vrst in lahko vam povem eno da zgradimo zaupanje in sodelovanje z javnostjo, oziroma to, da vzpostavimo zaupanje z javnostjo, je osnovni pogoj za uspešno delovanje. Če to prekoračimo, lahko ima to hude posledice in težko pridemo spet nazaj na sodelovanje. Ko bo ta seznam sprijet, ne bo nihče ljudem v Evropi mogel razložiti, zakaj so vključene samo določene rastline, ki sploh ne predstavljajo problema, ne pa tiste, ki škodijo njihovim ekosistemom in kmetijstvu. Eh, slišali smo, da gre za pomanjkanje časa, kar tudi spodkopava cilje biotske raznovrstnosti v Evropi. Komisija je predlagala Eh, uredbo z zamikom dveh mesecev. Zdaj pa predstavlja ta seznam, še me nasmečuje leta nazaj, ne samo mesecev in to zato, ker bomo izgubili zaupanje evropske javnosti. Zato prosim komisijo, da omakne ta predlog, eh, pripravi ustrezne pogoje za izvedbo ocene tveganja, razloži za državam članicam, da imamo tudi nekaj stroškov za uveljavitev, ne samo za ukrepanje in pripravite bolj učinkovit predlog. Uh, e uh, Renate Zomer je tukaj pristona in vendar je ne vidim. Želi kdo drug besedo? Ah, yes. Yes, Chair, can I make a point of order? Um, yeah, ja, Če dovolite, nekaj poslovnikov je res dobra zamisel, da komisijo zaprosimo, da se prva odzove. Vsi se lahko ponavljamo. Mogoče bi bilo res dobro, če bi najprej slišali komisijo, preden podamo naše izjave. Če torej nišče ne želi besede kot se zdi. Potem lahko damo besedo komisiji. Če se komisija s tem seveda strinja. Yes, do you agree? So far is you. Izvolite. E, hvala lepa. Najprej bi se vam zahvalil, da ste ste predstavili proces eh, pri pripravi tega prvega seznama za skrbljujočih eh, vrst. Naj še enkrat povdarim, da se komisija zauzema za popolno izvajanje uredbe iz leta 2016, torej uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah, kot smo tudi predstavili v našem mesnem poročilu glede izvajanja eh, zakonodaje, kar je povezano z doseganjem skupnih ciljem glede biotske raznovrstnosti in naših ciljev s tem zvezi do leta 2020. Kar je pomembno, je hitro sprijeti ustrezne ukrepe za vseh eh, strani raspored potrebujemo reakcije parlamenta, sveta, tudi odbora regije, Evropsko-socialnega odbora, ki pravijo komisije, da treba hitro sprejeti seznam invazivnih tujerodnih vrst, kar sproža, aktivira določena določila iz uredbe 1143 leta 2014, da žal članicam omogoča, da vzpostavijo potrebne instrumente, s katerimi lahko potem začnejo izvajati najpomembnejše elemente uredbe, naprimer eh, obvladovanje, hitro odkrivanje, preprečevanje širjenja in podobno. Ne bom ponavljal vseh elementov, ki so vključeni v sporočilo komisije. Se bom pa odzval na nekaj elementov, ki ste jih omenili. Če spomnim na sprejem eh, uredbe v trialogu. Predlog eh, dajne poblastil komisiji je, da sprejema delegirane akte za natančnejšo specifikacijo kriterijev, je bil izvorni predlog komisije. To ni nekaj, kar se je pojavilo samo med eh, trialogom, to je že bilo v originalnem predlogu komisije. Komisija resnično meni, da potrebujemo takšne no poblasilo in razvijamo takšen delegirani akt. Še prej pa smo želeli nekaj izvedeti iz postopka sprejemanja in sicer kakšni so kriteriji za sprejemanje v skladu z tretjim stavkom četrtega člena. Ta določila so dokaj jasna, zato smo upravili študijo, v kateri smo ugotovili, kaj to pomeni. In o tem smo se pogovarjali s strokovnjaki in tudi z pristojnim odborom. Ne morem se strinjati, da je komisija pripravila seznam zaradi političnih eh, pritiskov, temveč eh, smo sprijeli seznam glede nadznanstvenega dognanja najpomembnejših kriterijev je ocena tveganja, ki izpolnjuje pogoje iz eh, tretjega stavka četrtega člena. Omenjali ste uh, rakunskega psa ali ameriško kokuno, kjer naj ne bi bilo ocene tveganja, ki bi izpolnjevala potrebne kriterije. Vemo pa, da države članice delajo na izboljšavi ocene tveganja in takoj, ko bodo ocene tveganja izpolnjevale kriterije komisija, bo komisija takoj uh, vključila te vrste na seznam in jih predložila pristojnemu odboru. Seveda imamo veliko invazivnih rastlinskih vrst, ki so na seznamu zaradi tega, ker je pri njih bila izvedena ocena tveganja, naprimer vodna hjacina, ki povzroča ogromno škodo v rekah. Zato ne smemo zavlačevati s prijemom prvega starima, prvega seznama, zato da lahko države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zatiranje te zelo invazivne vrste. Na seznamu je še veliko več eh, vrst, eh, ki so se izkazale za izjemno eh, invazivne in za veliko grožnjo za biotsko raznovrstnost v Evropski uniji. Zato smo menili, da Ne bi bilo prav, če bi na dolgo razpravljali o dodatnih kriterijev, ki so opredeljeni v uredbe, temveč eh, da postavimo prioritete in eh, tiste vrste, za katere je že upravljena dobra analiza tveganja, vključimo na seznam. Seveda bomo naslednje leto posodobili seznam, ko bo do mnoge vrste, ki jih je omenjal predsedujoči, že imela upravljene analize tveganja na osnovi kriterijev iz uredbe. Prizadevali si bomo, da se bo to zgodilo čim prej. V osnutku eh, resolucije je tudi eh, pripomba, da ni dovolj informacij o postopku in sprejemanju seznama. Moram povedati, da so vsi zapisniki eh, sej eh, odbora, študije komisije so javno objavljeni in so v registru, komitološkem registru na spletni strani komisije. In tudi nasetnamo dokumentov samega odbora, tako da menim, da so vse potrebne informacije na voljo javnosti. Vedno bolj smo si tudi prizadevali odgovoriti na vsa vprašanja, ki so nam bila postavljena in to bomo počeli tudi v prihodnje, tudi eh, članom Evropskega parlamenta. S tem bi zaključil naj povzame, da je komisija sledila določilom, dosledno sledila določilom o redbe. Naj povem še nekaj, uredba ne predvideva, da bi delegirani akt, ki določa oziroma specificira elemento ocene tveganja, predstavlja predpogoj za sprijem eh, seznama, to smo preverili tudi za pravno službo Evropske komisije, zato ker ima komisija. Eh, končni rok eh, priprave seznama do 2. januarja. Ni pa eh, določi, roka za sprijem kriterijev v uredbi. Tako da ni pogoj, da bi najprej morali imeti bolj podrobne kriterije in eh, potem sprejeli seznam. Mislim, da bi bilo dobro, da eh, specificiramo kriterije potem, ko bomo imeli že izkušnje z prvim seznamom, ki ga sprejemamo. In potem bolj natančno opredelimo kriterije, ki so določeni v tretjem odstavku četrtega člena. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da damo besedo našim članom. Imam eh, dva prijavljena. gospod Filner. No, danes sem Renate Zomere, čeprav mogoče to ni za eh, vsakega tako očitno. Samo danes sem Renate Zomere. Tukaj imam pripravljen eh, govor. Eh, vsi veste, da je to pomembna zadeva, da to veliko ostane in podobno. Ampak moram povedati, da imam še vedno določene dvome glede tega, ali je bilo to dobro organizirano in temeljilo na oceni tveganja. Sploh, če si pogledamo rezultate. Slišal sem, kar je povedala komisija, da menijo, da je na seznamu oziroma da je veliko vrst, ki še nimajo standardizirane ocene tveganja. Je pa tukaj še veliko invazivne tujerodnih eh, vrst, za katere je težko razumeti, zakaj jih ni na seznamu. Na seznamu pa je nekaj vrst, eh, za katere sploh ne razumem, zakaj so na seznamu. Tukaj imam nešteto primerov, ki mi jih je navedla Renate Zomer, ampak imam tudi svoje izkušnje, eh, o katerih trenutno govorim. Če si pogledamo samo vodne živali, o čemer eh, dolgo eh, govorimo, imamo ameriškega jasovga, ki je velik eh, problem in ogroža jasoge na švedskem. Tukaj imamo tudi ostrige, ki se gojijo posod po Evropi, ampak ta jasov, ki jih močno ogroža na švedskem, Potem imamo tukaj gobija, mm, ribo, ki je tudi zelo ogrožujoča vrsta. Nobena v teh vrstni nas se znamo. Predstavlja pa največje grožnje na švedskem. In po drugi strani pa imamo. Pa imamo tukaj vrste, ki sploh niso ogrožujoče. večina šledov naj se ne bi sekirala zaradi te ribe, ki ni na seznamu in jo bo še naprej godili. So, so no, ta seznam me ne pomiri, ampak me še bolj skrbi. Saj vem, da imajo težave s tem tudi ljudje iz mojega volilnega okraja. Ko sem z eh, svojimi ljudmi govoril o tem in ugotavljajo, da jim se nam ne pomaga boja proti vrstam, ki so resnično težava, kot je ameriški jastok ali ostriga. skratka, težko je videti neke pozitivne rezultate, ki jih lahko prinese, prinese ta seznam ELS in tudi sam nismo prepričani, da je ta seznam resnično dober. Hvala lepa, gospod Gerbrandi. Start with the midterm review on the biodiversity strategy. Um, That was a a rod. No. Tukaj je bilo veliko rdečih luči videti. Ena pa je bila zelena luč v tem času, glede boja proti invazivnih tuje rodnih vrst. In zakaj smo tukaj dali zeleno luč? Ne zato, ker smo zelo učinkoviti pri obvladovanju tega problema. Ne, ampak ker se je na papirju zelo, da je vse dobro zastavljeno. Tako da smo samo čakali na naslednjo fazo in sicer, da v realnosti zadeve tudi izvedemo. In to je točno to, kar trenutno počne komisija. Komisiji smo dali ustrezen mandat, postavili smo tudi dokaj kratek rok, 2. januar naslednje leto, to je čez eh, dva meseca, oziroma čez en mesec da pripravi osnotek seznama invazivnih tujerodnih eh, vrst, proti katerim naj bi se borili na evropski ravni. Je ta seznam popoln? Ne, niti najmanj. Samo en primer na nizozemskem imamo velik eh, problem z podgano, moškatno podgano, proti kateri se borimo, ne zato, ker ne maramo te podgane, ampak zaradi tega, ker spodkopava naše nasipe. In zdaj, ko se je začel podnebni vrh v Parizu in eh, kjer je tema tudi prilagajanje, je ta podgana zelo problematična za nas na nizozemskem, da bi se prilagajali podnebnim spremembam, saj nam spodjeda nasipe. Ta podgana ni trenutno na seznamu, a to pomeni, da je sam seznam nekaj, proti čemor bi se moral boriti. V to pa nisem tako zelo prepričan. Mislim, da je komisija upravila eh, svoje delo, tudi upoštevajoč eh, roki so jih zastavili in je pripravila pri osna, osnutek pred 2. Eh, januarjem 2016. Seznam seveda ni popoln, vendar pa je na voljo dovolj orodi za pripravo ocen tveganja in vključitev nadaljnih vrst na seznam. In pripričan sem, da bo komisija to tudi storila. Element, ki sta ga predstavi na kolega, ki sta vložila ogovor, temeljita bolj na političnih kriterijih kot na znanstvenih kriterijih. Sam nisem znanstvenik ali strokovnjak, to se pravi, da se moram nasloniti na to, kar pravijo drugi. Ampak, ko mi govorimo o takšnem znanstvenem seznamu v Evropskem parlamentu, seveda logično vključujemo tudi politične argumente. Kolega Fjellner je dejal, da ne govori samo eh, glede na to, kar mu je pripravil gospod Zomer, ampak tudi iz svojih lasnih izkušenj. In tudi to je politična ocena, bolj kot eh, znanstvena ocena. Nekoliko me preseneča, da danes imamo to razpravo. Mislim, da bi morali bolj zaupati komisiji Nekateri si seveda želijo daljši seznam, nekateri krajši, nekateri bi lahko bili celo mnenja, da je komisija opravila dobro delo, o tem ne bom eh, sodil, sem pa nekoliko presenečen na to točko. In moja politična skupina želi ponuditi zaupanje komisiji, dokler komisija trdi, da še vedno dela na tem in da gre tukaj za prvi korak. Uh, v boju proti invazivnim tujerodnim vrstam. Skupina liberalcev bo, pro, bo glasovala proti ugovoru, če nam lahko komisija to zatrdi. Če resnično želimo zaščititi našo biotsko raznovrstnost, eh, potem ne bi smeli blokirati procesa boja proti invazivnim tujerodnim vrstam, ampak eh, komisija si zastavili, da se v naslednjih letih še naprej prizadeva za izboljšanje seznama, ne pa da zavrnemo celoten seznam. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Mislim, da je časovnica za komisijo zelo ambiciozen. In so s tem povezane tudi težave, o kateri smo danes govorili. tukaj bil rok za pripravo seznama in mislim, da je osnovna težava v tem, da smo imeli različne kriterije za oceno tveganja in zato je rezultat eh, seveda tudi neka krpanka in seznam ni konsistenten. In tudi znanstveno se mi ne zdi zadosten. Mislim, da se v zvezi s tem postavljajo tri problem, trije problemi. In sicer vprašanje, kdaj je neka vrsta invazivna, kdaj moramo dejansko ukrepati proti njej, to je seveda tudi vprašanje stroškov. Komisija je to tudi že omenila, kakšni stroški nastajajo, če ne ukrepamo. Države članice pa so, kolikor vem, opravili pomankljive prijave teh vrst, zato je težko oceniti, kateri so posledični stroški in kakšna je celotna situacija minimalni cilj je preprečevanje nadaljnega razširjanja novih invazivnih eh, vrst, ne pa nujno boj proti že dolgo pri nas živečih eh, sicer invazivnih tujerodnih eh, vrst. Na ta način bi lahko dosegli bistveno večji uspeh. In kot tretje mislim tudi, da, bo, da je treba se znam vezati na enotne kriterije in ne sme prihajati do teh razlik, ki na koncu pripeljajo do tega, da imamo potem eh, tako zlepljenko. Ta seznam mora biti spremljiv. Seveda pa moramo narediti najprej prvi korak, ki mu sledi ta še drugi in tretji korak, ki bo pomagal k napredku države članice, pa morajo ostrezno prijaviti tudi dejanske stroške boja. V redu. Še kdo? Ja, Julie. Hvala. Kot članica te nekoliko čudne koalicije naj povem nekaj stvari nekoliko sem zamudila, zato ne vem, kaj je povedala komisija. Se pravčujem za to, se pravčujem, če sem morda še odkovnila na te točke, bom poznaje to še enkrat pogledala. <clears throat> Ampak tukaj me najbolj skrbi tole. Takšni ugovori niso ravno um, enostavni, torej tega se ne izmišljamo kar tako. Tukaj sem, uh, sem bila pročevalka v senci pri prejšnjem mandatu in kot pročevalka v senci seveda si vzameš nekaj časa, da se informiraš o vseh teh zadevah in da ugotoviš, kakšni duhovi se skrivajo, um, kakšne so te grozne vrste po Evropi. Torej, pogledamo si ne samo svojo državo, ampak tudi druge države članice Evropske unije. No, to sem torej storila in približno sem si zastavila sliko o tem, kaj si sedaj predstavljam na tem začetnem seznamu. In precej šokantno je bilo potem ugotoviti, da veliko sploh eh, rastlinskih vrst v mojem primeru, o katerih smo govorili in kjer smo mislili, da je to čisto jasno, da bo to na seznamu, da se je potem izkazalo, da ti, te vrste niso bile na seznamu. No, koliko sam razumem, je zato tudi tehten, tehničen argument, pač glede na tveganja in pa glede na to, kako država članica obravnavajo te vrste in pa kako se to potem vključi na seznam skupnosti. Ampak, če na koncu potem dobimo ta dokaj slab seznam, mislim, da se moramo sedaj pogovoriti o tem. Moramo potem tudi to spremeniti, če je treba. Se um, strinjam um, za kolegico Goli, torej moramo pritisniti komisijo, da izboljša ta seznam. Lepo je, da se tudi ona strinja. Ampak gledajte, tukaj, kako okrepiti ta pritisk, tako da v bistvu ugovarjamo temu seznamu. Kajti, če bomo sedaj um, dovolili takšen seznam, potem se bo gotovo zgodilo, da bo ta postopek eh, precej daljši, kot pa bi bilo to nujno. Mislim, da je bil to dober signal za države članice. Torej, če se da to um, temu ogovarjamo, bi poslali signal, da je treba to bolj proučiti. Se ne gre za, uh, za to, da bi to stalo veliko denarja, ampak najprej se moramo lotiti najbolj um, kritičnih vrst. Torej, sama sem za ta ugovor, upam, da to ne pomeni kakšnih večjih zamud in zaostankov, ampak to samo pomeni, da želimo nekoliko um, več razmisleka o tem, tako da si dejansko predstavljamo, kakšni so ti realni problemi. Hvala. Ansvander. No, nišče več ne želi besede. No, ob tej priložnosti mislim, da je prav, da dam še enkrat eh, besedo komisiji za krajše odgovore, če se da. Torej, želite besedo komisija za odgovore? Hvala lepo, gospod predsedujoči. Ja, mislim, da je jasno, da se vsi strinjamo, da seznam še ni zaključen. To ni popoln seznam, jasno. Nekateri mislijo, da je preveč vrst na seznamu, nekateri mislijo, da jih je premalo. Prav zato moramo to sedaj ustrezno izboljšati in poskrbeti za to, da preden zaključimo seznamom, da um, je vsaka vrsta izpolnila določena merila. Torej, ne, se zavežem na nek nekatere poslance, naprimer uh, ta ameriški jastok. Vemo, da tukaj poteka delo uh, glede ocene tveganja. Ta ocena tveganja še ni zaključena, prav zato to sedaj še ni na seznamu. Potem ta ribe vrsta sladkovodni rak je sedaj na seznamu in tukaj potrebujemo uh, veliko argumentov, tega ne bi dali na seznam, o tem smo se pogovarjali. Mislimo, da je to pametno dati na seznam, kajti ne želimo dodatnega razširanja te vrste. Še vedno v Skandinaviji, na primer, imamo določene reke, kjer um, ta tuja invazivna vrsta še ni um, torej, tam. In zato je prav, da imamo neke načrte za upravljanje, tako da preprečimo takšno razširjanje. Ampak če pa že v določenih rekah, pa se lahko te rake ulovi in si potem da tudi v trgovino. Torej, ne smemo uh, dovoliti dodatnega razširjanja. Prav tako ne želimo, da se nekaj pojavi tam, kjer tega še ni. Potem imamo tukaj še določene vrste, ki so morda že razširjene v eni ali pa drugi državi članici, ampak se pa moramo. Eh, izognete temu, da bi to potem eh, prodali kje druge in da bi potem to dali naprimer, na nek otok in tam na nekem ostalem otoku, pa to lahko potem povzroči veliko, veliko škode. Skratka, damo določena znanstvena dognaja uh, eh, in smo jih imeli tudi v preteklosti, torej ob tem in tem času, eh, ko se sprejme odločitev, morajo biti izpolnjeni določene kriterije. Torej, treba je na ta seznam dati samo takšne vrste, ki izpolnjujejo kriterije. Kot rečeno, to delo poteka sproti in lahko tudi izboljšamo ta seznam, ampak vedno je pa treba seveda poskrbeti za to, da bo določena vrsta izpolnila vse kriterije, tako da se vključi na takšen seznam. Hvala lepa. Ja, lepo je slišati to. Lepo, da uh, se tako držite teh rokov. Uh, In sem prepričan, da ko bomo imeli naslednji sestanek uh, z gospodom komisarjem, ga bom poprašal o datumih in rokih tudi za druge doseje. Torej, če bi res imeli delegirane akte, kot sem že prepovedal na začetku, potem te razprave sploh ne bi potrebovali. Tukaj se pogovarjamo samo o tem, ker ni delegiranega akta za ocene tveganja potem gledajte, vsem je malo mar, ali imamo daljši ali pa krajši seznam, ampak želim ustrezen, dober seznam, to je bistvo. Nekdo je rekel, da je najboljše sovražnik dobrega. Ja, res, ampak to sedaj še ni dobro, kar je pred nami. Če bomo imeli napačen seznam, bomo dobili slabe rezultate in to potem pomeni, da nam evropski državljani ne bodo več zaupali, kajti ne bomo jim mogli razložiti, zakaj ta seznam eh, invazivnih tujih vrst izgleda tako, kot izgleda. In res sem pripričan, da v tem primeru je predvsej boljše, da poznaje pripravimo seznam, kot pa da imamo napačen seznam. Torej, bolje poznaje, kot pa napačno. Toliko za konec eh, z moje strani kot pročevalec. Danes popovdne bomo o tem glasovali in sicer ob 4 bo to glasovanje. Potem pa bo to dano tudi na plenarno zasedanje. Drugega, na 2. decembrsko plenarno zasedanje. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Ponovno ugovor. Tokrat gre za dovoljenje za gensko spremenjeno koruzo NK 63 eh, krat T25. Besedo dajem tistim, ki so pripravili ta govor. Bart staje se prvi, prosim Bart. Um, med, uh... Hvala lepa, kolegice in kolege. Z Gijom Beno, z enim Bolen in pa zelo neuro Evi smo skupaj delali na tem ugovoru, torej na predlog resolucije čimer se želimo odzvati na predlog izvedbenega sklepa komisije. Tukaj gre za to, da ne bi potrdili ta instrument. Ta gensko spremenjena koruza je protein, torej beljakovina z nekaterimi fosfati Če je to sedaj odobreno, potem to pomeni, da se bo povečala poraba klasov fosfatov v petistvu. O tem smo govorili tudi v odboru. Pogledali smo se tudi mednarodne agencije in pa njihovo delo glede raka s tem v zvezi in pravijo, da je to morda rakotvorno. Zato naj povem naslednje. Mislim, da tukaj niso relevantna tehnična vprašanja, treba se pogledati politične argumente. Ti so tukaj, mislim, da bolj bistveni. Predsednik komisije Juncker je podal svoj govor 15. julija 2015 in je dejal, da ne bo sprejemal nekakršnih odločitev glede odobritve GSO. Če bo takšna odločitev v nasprotju z večino držav članic, če si pogledamo to tukaj, torej vidimo, kaj se pripravlja glede odobritev GSO, vidimo, da je stvar ravno obratna, kot pa je takrat rekel. Večina torej eh, v svetu je jasna. Pogledali smo si predlog za zakonodajo v zvezi s uvozom hrane GSO ter pa semen za GSO. O tem smo govorili v odboru, pa tudi na plenarnem zasedanju. Na plenarnem zasedanju je bilo kristalno jasno, da mora komisija pripraviti nov predlog. Če si sedaj pogledamo naše lastne izjave. Um, ki so potem pripeljale do večine preglasovanja na plenarnem zasedanju, vidimo, da je stvar jasna. Torej, odobritev uvoza GSO je kočljivo vprašanje. Če bodo to uvažali, bomo mi temu ugovarjali. To bo nujno storiti. Torej, to smo povedali tudi komisiji in eh, predsednik Juncker je dejal, da moramo ohraniti svoje stališče in da bo komisija tudi prilagodila svoje ukrepanje. Imamo tudi podporo SND, GUE in drugih in torej to bo odobreno popovdne v štirih. To je skupna razprava. O praktično istemu govoru bi lahko rekel, torej praktično ista točka zato mislim, da je prav, da damo sedaj besedo uh, drugi pripravljavki pogovora. Če bi ga da. Um, torej, gospa uh, Dornano na mesto gospe Silvi Goda. Sedaj komisija želi odobriti ta voz eh, GSO na evropske trge. Gre za uh, koruzo um, GSO. NK603 krat T25 za uporabo med ljudmi in pa živalmi. Monsanto um, izdeluje to koruso in je bila prvojena zato, da bi bila bolj odporna na herbicide. Um, glifozat je v nekaterih vrstah koruza, torej um, to tudi proizvaja ta multinacionalka, torej Monsanto. Uh, odpornost na glifozat je tudi vključljiva zadeva, čeprav je res, da eh, je bila sedaj proizvedena nova vrsta. To mnenje je še vedno problematično, kajti eh, gre samo za aktivno substanco izoliranega glifosata. Eh, mednarodni odbor za raziskavo raka pa je povedal drugačno mnenje, kajti pokazali so sinergije med glifosatom in pa nekaterimi dodatki, ki so povezani z komercialnimi izdelki in torej ti izdelki imajo škodljive učinke. Torej, glifozat ne bi bila um, možna rakotvorna snov. Uh, ti učinki se nanašajo ne samo na zdrave kmetov, ki se ukvarjajo s tem, ampak tudi na, to slabo vpliva na uh, biotsko raznovrstnost tal, uh, ki so izpostavljene tem, uh, prav tako pa je to tudi uh, slabo za vse, ki to na koncu uporabljajo. Seveda vsak to povedal svoje mnenje, um, tudi za EFSO in pa za Svetovno zdravstveno organizacijo smo že to povedali. Skratka, ti proizvodi so zelo škodljivi za naravo in za naše zdravje. Vsakič, ko glifozat um, damo na trg, um, to predvsej poveča našo nevarnost, torej tudi eh, nevarnost za kmetijstvo na splošno. Številke ameriške administracije so zelo jasne, zelo zgovorne. Če imamo sedaj iz 400 eh, gramov um, iz GSO na um, 1300 um, na hektar za GSO, je to v bistvu um, ogromna, um, ogromno povečane, um, večkrat povečane. Torej, kdo bo imel koristi od tega, kakšen je interes za evropejce. Kmetijstvo bo na slabšem, tudi prehrana bo na slabšem. Razvoj GSO je tudi problem na splošno. Pristojni organi nacionalne ravni so izpostavili številne vprašanja, um, tudi postavili pod vprašanje določene statistične podatke, kajti ni jasno, da imamo dokazno predivo, ki to dokazuje. Eh, prav tako glede načel, kot tudi glede samih dejstev, stvar ni jasna. Sedaj um, tudi vidimo, da um, študije glede teh herbicidov niso bile jasno upravljene in sedaj smo tukaj pri ključni točki pri evalvaciji. Namreč um, gre sedaj za to, da bi odobrili ta GSO, ki je odporen na herbicide in tukaj bo to zelo čudno, kajti um, to lahko poveča um, težave v okolju. Pa še nekaj bi rada spomnila. Uh, celotna, celoten parlament se strinja z tem načelom previdnosti. Torej, eh, ko um, naprimer preverjamo uh, onesnaževala v uh, vozilih, je treba naprimer preveriti, kako vozila dejansko onesnažujejo. Torej, kar, bi pri, kar velja pri vozilih, bi moralo veljati tudi za okolje. Torej, to je um, nekaj, kar velja za GSO, pa tudi za vse uvožene proizvode na splošno. Torej, um, Evropa ima veliko gospodarsko moč, um, torej kaj Eh, še ostaja. Na vsak način moramo pozdraviti in izvajati zdrave prakse. Zato je takšen uvoz nekaj slabega. Um, uvoz GSO bi bil potem nepovraten. Če se bo to začelo, potem tega ne bomo spremenili. Um, tukaj so američani tudi govorili o tem, da imamo velike probleme z uh, to tehnologijo, naprimer zaradi herbicidov in pa zaradi nekaterih uh, vrst plevela. Uh, Eh, prav zaradi tega, da bi sedaj upravljali še bolj kemične, še bolj drage proizvode eh, in ti učinki bi bili še toliko bolj škodljivi. Naprimer, glifozat ne bi bil ta eh, nova substanca, torej, ker so bile prejšnje substance pre slabo zastavljene, ampak ta nova substanca sedaj še bolj škodljiva in še bolj rakotvorna. Ehm, tudi kolegi se s tem gotovo strinjajo. Sedaj je torej glifozat vključen na ta seznam. Ehm, ki je tudi predmet razprave v ZDA in aprila to leto je bilo tudi govora o tem in zato je jasno, da um, je glifozat preveč nevaren za necine vrste, prav tako uničil rastlinstvo, um, mrčes um, in pa živali. To bodo posledice GSO. Torej vsakeč, ko Evropska unija uvaža takšne proizvode iz tretjih držav, Eh, je odgovorna za posledice proizvajanja v svojih državah. Vsaka odobritev GSO, naprimer, bo lahko problematična. Sedaj bodo očitno prevladale mednarodne um, kemične multinacionalke, ki, kot vemo, ne spoštujejo ustreznih standardov v številnih primerjih. Zato torej na vsak način želimo to spremeniti. Uh, nacionalne agencije so izpostavili številna vprašanja, ampak eh, na to ni bilo odgovorjeno. Tudi mnenje EFSE ni zadosti dobro in jasno je, da če bo sedaj ta proizvod uvožen v Evropo, bo to povečalo uporabo pesticidov in bo še povečalo škodljive učinke v Evropski uniji prav tako je to v nasprotju z načelom previdnosti. In sedaj komisija očitno želi odobriti to koruzo, ki je odporna na glifosat. Zato predlagam kolegom, da potrdimo to, kar se predlaga. Torej, komisija je tukaj prekoračila svoje pristojnosti in poblastila in zato torej, je treba poštivati tudi načelo previdnosti. In v imenu tega načela previdnosti želimo, da se um, ta NLK 603-25 ne da na trg. Torej, v imenu načela previdnosti. Hvala lepa. Thank you. And I have a Hvala, sedaj se prijavljajo pet govorcev. Naprej, ki jo bo las. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, bom zelo kratek. Najprej, torej. Torej, narava GSO in pa kako nevarni so ti proizvodi. Vemo, da tukaj ni soglasja, niti med nami tukaj. Torej, ni soglasja med skupinami in včasih niti ni soglasja znotraj skupin. Um, zasebnega vidika bi rekel, da imam kar odločno stališče. Ampak vse um, ne gre za, samo za to tukaj. Gre za politično vprašanje, širšo sliko. To nas mora skrbeti. Za komisijo smo se o tem področju že pogovarjali, torej o tem, ali želijo nacionalizirati to dajanje uh, na trg GSO. Torej, premagali smo komisijo. Kaj to pomeni? Uh, mnenje komisije je bilo zavrnjeno, pa ne samo to izglasovali smo predlog spremembe in ta zahteva od komisije, da čim prej pripravi nov predlog. To smo izglasovali, sedaj mi tukaj smo, so zakonodajalci in komisija ima um, izvršilno oblast. Komisija torej mora, tudi politično gledano, upoštevati to, kar mi tukaj povemo. Zato res ne vem, um, če to ni tako, čemu sploh služimo tukaj. Zato torej še enkrat povem to komisiji, ne morejo nadaljevati za business as usual, torej da kar um, delajo to, kar so prej počeli, da kar odobravajo takšne proizvode, ki jih, um, so jih odobravali prej. Danes treba na novo ugotoviti, kakšen sploh ustrezen zakonodajni okvir po katerem očitno komisija deluje. Zato sedaj čakamo na to, torej komisija naj pove, kako je s tem, naj predložijo ta nov predlog in naj danes povedal tudi, um, kakšen je njihov zakonodajni okvir za sprejmanje teh odločitev, torej po kakšnem ključu naj bi dali na trg te GSO vrste. In sedaj, ko čakamo na to, torej prosimo, da um, če bomo sprejeli tako hude odločitve, kot na primer dane na trg takšnega kontroverznega proizvoda, kot ta koruza neki 630, Če um, takšna odločitev še ni sprejeta, mislim, da moramo počakati. In zato torej, uh, socialni demokrati predlagamo, da se o tem še zelo dobro pogovorimo, preden se sprejme kakšna odločitev. Uh, Hvala, gospa Evi, naslednja. Prostite, razumela sem Abi. torej bom zelo kratka. Želim kot gibanje petih zvezdic podpriti ta ugovor. Zdi se nam zelo pomembno, kaj ti moramo poslati jasno sporočilo komisiji. E, situacija, v kateri smo danes, situacija negotovosti in pa polno svobodne interpretacije, kar zadeva dovoljenje, uh, gensko spremenjenih mehanizmov, to se mora končati. Potrebno bo ugovarjati tudi prihodnim dovoljanjem, ki bodo predstavljena, kaj ti gre za sistemski problem. In to je treba čim prej rešiti. In to mora biti jasno in močno sporočilo, ki ga mora poslati odbor za okolje Evropski komisiji. Zato odločno podpiram ugovora, eh, ki, eh, sta, ki so bili že utemeljeni strani kolegov. No, gospod Filner, hvala lepa, predsedujoči. To mislim, da je zelo žalostna razprava. Še večkrat smo se pogovarjali o tem in očitno bomo imeli še veliko takšnih razprav. Perpetuum mobile, torej nikoli se ne konča. tukaj imamo dve vrsti GSO. EFSA je bila zelo jasna v svojem stališču in dejali so, da če to primerjamo z ne GSO vrstami, da tukaj to ne pomeni dodatnega tvekanja. Že novembra 2003 je EFSA dala um, torej, zeleno luč za prvo vrsto in potem drugič še um, leta 2009. Dejali so, da to ne pomeni dodatnega tveganja glede na ne GSO vrste. In potem so dali tele luče drugi vrsti, eh, septembra 2013, in rekli so, to ne pomeni dodatnega tveganja eh, glede na prejšnjo vrsto, torej ne GSO vrsto. In potem junija to leto so dejali kombinacija teh vrst, o katerih tukaj govorimo, uh, je prav tako varna kot katerakoli druga vrsta. Tukaj imamo štiri evalvacije vsega skupaj. Sedaj uh, smo tukaj, torej tukaj v času pariškega podnebnega vrha in ko poslušam to razpravo, pomislim na tiste, ki zanikajo, da podnebne spremembe sploh obstajajo. Vrjem tukaj imamo neke znanstvenike, ki upravljajo evalvacijo, ampak potem v redu, oni so dosledni, um, soglasni in nekaj počne, ne vem, 5, 10, 15 let in vedno govorijo eno in isto. Ampak nekateri pravijo, ja, že, ampak jaz pa imam svoje strokovnjake. Ja, gledajte, morda jih ni prav veliko, ampak oni pa imajo čisto drugačno stališče. In zato bom torej raje zaupal njim. To slišimo tudi pri tistih, ki zanikajo obstoj podnebnih sprememb. In torej to ni način dela za nas kot odbor. Uh, moramo ugotoviti, kateri so pristojni strokovnjaki, potem jih moramo poslušati in potem moramo slediti njihovim nasvetom. Tukaj berem te argumente, tukaj ne vem, in potem poslušam ta stališča, torej, da to v bistvu uh, je politična razprava, ne pa tehnična. Jo, vem, zakaj ste to menili, kajti tukaj sploh ni tehničnih ali pa znanstvenih razlogov za to, kar pravite. Zato potem ostajate pri tistem, kar vam še ostaja, torej, ostaja, torej politični argumenti. Uh, Ampak, če si tukaj preberem vsebino, ker piše, trenutni sistem odobritev je preslab, glede na to, da ni bilo kvalificirane večine med državami članicami za to, da se odobri za dane na trg takšnih proizvodov, um, ki so uh, vrste GSO. Ali je to argument za to, da bo ta odbor potem uh, v drugem kontekstu dejal, da je zakonodaja napačna, zato ker država članice se pač med seboj ne strinja. Ne vem vem, da smo o tem glasovali, torej glasovali smo o tem novem predlogu komisije in eh, to smo potem um, zavrnili iz drugih razlogov. Včasih smo imeli čisto nasprotna stališča, ko smo govorili o prvem predlogu komisije. Torej, um, smo ga zavrnili, ja, to je res. Ampak da je pa to sedaj argument, da rečemo, ja, Prej smo to zavrnili, zdaj želimo na vsak način zavrniti kakršne koli prošlje za odobritev GSO. To pač ni resen pristop. Ja, res smo glasovali o moratoriju in um, to glasovanje je potem um, propadlo. Torej, um, nismo sprejeli moratorija. Da sedaj vedno znova poskušamo vzpostaviti ta moratorij nekje čez stranska vrata, da v bistvu želimo zavrniti vsako posamečno vlogo, to pač ne spoštuje glasovanja splenarnega zasedanja če si torej pogledamo znanstvene dokaze in pa tudi naše strokovnjake in pa njihovo mnenje. Glejte, vse to moramo poštivati sedaj, morda nekateri um, niso ravno nadušeni nad to zakonodajo, ampak um, ko smo sprejemali to zakonodajo, je bilo ogromno zelenih ministrov v svetu. Nikoli še ni bilo več kot pa takrat. Sedaj je bilo to sprejeto in sedaj moramo temu slediti. Pa tudi, če je res, da je nekdo prej um, imel takšno in takšno glasovanje. Glede, omenil svoje skupine in pa tudi svojem lastnem imenu, bi dejal takole. Mislim, da je neodgovorno vzpostaviti takšne moratorije čez stranska vrata. Mislim, da je napačno, da ne eh, poslušamo, da ne poslušamo teh eh, strokovnjakov, ki jih je Evropska unija izbrala že prej. Niste ronci? prvac. Ja, torej, če nakratko rečem, to je cela zmršnava. Toliko za začetek in potem lahko gremo na odmor za kavo. Kot povzetek je to. Gospod Gudin. Ta ugovor bi bil na švedskem označen. Kot uh, boste zbrali vse, kar je kmet imel za božič. Torej, številna vprašanja je, date skupaj in izmečete v isti koš pač iz določenih moralnih razlogov, naprimer. Razumem ta moralni pristop, eh, moralističen pristop, ampak postopka pa res ne razumem, niti slučajno. S tem govorom zelenih ali pa drugih uh, skupin, ki so temu podružene, ja, imamo zelo moralističen pristop k temu problemu. To sem poskušal razumeti, poskušal sem ugotoviti, zakaj so se odločili za takšen pristop in potem sem se vrnil na Hofmanstrul Peter. Tam imamo stupen Kasperja. Rekel, jaz bom pojedel juho. In to sedaj rečejo, ja, ne bomo pojedli juhe, zato ker menijo, da ima eh, komisija napačne sestavine v tej juhi. In zdaj veste, kaj se je zgodilo po petih dneh tam. Stupen Kasper je umrl. Torej, tukaj na novo odpiramo ta vprašanja, vedno znova in v bistvu minimiziramo obstoj in pa namen tega odbora. Tukaj gre predvsem za naslednje. Kaj je predsednik Juncker obljubil? Nekaj obljubil, ampak te obljube potem ni držal. Poskrbel bo za to, torej, da postopki za odobritev uh, eh, GSO uh, eh, so na novo pregledani. Uh, torej komisija ne sme, ne sme sprejmati odločitev, če večina držav članic ni spodbudila takšnih odločitev. To je bilo rečeno. To je bistvo cele stvari. Gospoda Junkerja moramo torej, prositi, da se drži svojih besed. In torej, da ne začne s tistim, kar je eh, počenjal Supergastor oziroma Augustus, torej, da reče ne, ne, ne jaz ne bom jedel te uhe, to je to hra. Hvala. Čudi. Hvala. Prebrala sem utemeljitve tega ugovora in bila sem presenečenja, presenečena, kaj ti to. Um, um, Gospa Evi je bila seveda zelo iskrena in je tudi rekla, eh, da ugovarja zato, ker je enostavno proti GSO-jem. Um, vem, da so zeleni tudi eh, proti GSO-jem, ampak osebinsko včasih tega ne razumeš, lahko pa to spremeš. Kar, če se pa ne morem sprejeti, je mišanje populizma in antikorporativizma, ki prihaja iz drugih, iz ust drugih poslancev, predvsem SND. In um, verjetno bi poslanci Združenega kraljestva iz vrst iz SND bili zelo presenečeni nad tem pristopom, kajti nacionalni parlamenti eh, tudi igrajo svojo vlogo očitno v tem odboru. Eh, in po tem, kar se dogaja v francoski politiki, naj eh, se ne um, ponavlja tu. Eh, v bistvu gre za zelo smišne, eh, smišno ugovarjanje. Zakaj? Kaj Ta, ti organizmi so odporni na glifosat in ta sestavina je um, dovoljena že več let v uh, Eh, Evropski uniji in se tudi na široko uporablja. Um, ampak nekateri bi radi verjetno uporabljali kaj drugega. Nekateri pravijo, da obstaja ta problem s glifosatom, kaj ti uh, eh, um, Eh, ker to um, določena organizacija uh, si ne želi. Ampak zdaj je vprašanje, kako je, če bi nekdo drug ugovarjal proti nečemu drugemu, ali bomo vedno razpravljali o teh zadevah. Torej, meni se zdi eh, to zelo žalostno. Uh, Eh, to je moje poklicno življenje in tu sedim in moram poslušati to razpravo. Imamo sistem in sistem deluje. Eh, države članice eh, lahko prepovijo GSU-je. To možnost imajo. Zakaj skozi stranska brata poskušamo spet usiliti to čudno logiko. Mogoče imajo nekateri določena načela, ampak treba je uporabiti tudi pravilen postopek. To pa je enostavno zapravljanje časa in tega tudi ne bom podprla. Hvala. Še dva sta se prijavila. Stefan X in Zoltan Bolton, potem pa moram zapriti ta seznam. Stefan je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Mogoče iz koruze NK603 ne izhaja nobena nevarnost, ampak ta koruzna vrsta je bila gensko-tehnično tako spremenjena, da je odporna na glifosat. In zato lahko izhajamo iz tega, da če se prideluje ta vrsta koruze pri nas, da bodo kmetje uporabljali, uporabljali več glifosata. In to pomeni, da bo, se bo uporaba pesticida glifosat na naših poljih povečala. Ni nobenega dvoma o tem, da ima glifosat določena zdravstvena tveganja. In zato ne razumem, zakaj v tej hiši eh, ne izključimo enostavno preventivno vsakega tveganja. Zakaj proizvodov, ki vsebujejo tako tveganje, ne bi enostavno izključili? Imamo popolnoma jasna pravila. Eh, posamezne države lahko prepovejo um, pridelavo gensko spremenjenih rastlin in tu se poskuša skozi stranska vrata uvesti neke nove metode, na ta način pa naj ne bi delali politike. Hvala. In zadnji, gospod Zoltan Balco, prosim. Hvala. Želim se odzvati se na, na en del te razprave Jean-Claude Juncker in njegova obljuba je bila večkrat omenjena če je večina držav članic proti um, uporabi GSU-jev, potem naj komisija ne bi bila prisiljena, da izda to dovoljenje. On je to omenil v svojem programskem govoru, ampak ne samo to, to je vključeno tudi v delovni program komisije. Ne smemo si delati otvar. Komisar Andiokrates je pred kratkim rekel, da do tega ne bo prišlo. In on se je skliceval na to, da je sprememba, da bi sprememba postopka bila uporabna potem tudi v drugih primerjih. Tega pa nočejo. Um, torej ne gre samo za to, da je gospod Juncker dal neko obljubo, temveč tudi um, pristojni komisar je rekel, da ta obljuba ne bo izpolnjena. Pa še nekaj. Zakaj pravi komisija, da bo izdano dovoljanje? Če ni kvalificirane večine niti za, niti proti, potem eh, in če tudi eh, mnenje IFSE ni negativno, je komisija prisiljena izdati to dovoljanje. Eh, pozneje bomo še razpravljali o preglednosti inštitucij EU ne vem, ali ni neodvisnega um, raziskovalnega inštituta, ki bi pripravilo tako mnenje uh, ob EFSI, torej razen EFSE. Pri EFSI je znano, da je več primerov uh, v zvezi s biotehnološkimi inštituti in predsednikom EFSE. Ne vem,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 tega predloga rezolucije. Torej, ne vas spomnim, kje smo in zakaj sploh razpravljamo o tem predlogu. Torej, komisija naj ne bi spoštovala svojih izvednih poblastil, pravite, da naj bi prekoračila svoje pristojnosti. Tukaj treba ponovno postaviti razpravo v širšo sliko imamo določen postopek, imamo zakonodajni okvir. In ta okvir je bil sprejet skupaj s parlamentom in svetom. In je zelo strok. Če se pojavi prošnja za odobritev, se bo to prošnjo um, dalo v pregled EFSI. V tem predlogu, v tem primeru, se je zgodilo, da imamo um, skupaj dva primera, torej oba se križata, kot je povedal prej kolega, imamo dva enostavna primera, ki se odobrita in se v bistvu celo na novo odobrita. Tukaj ne gre za kakšno novo kombinacijo, ki je bila čisto nepoznana. Gre za dva enostavna um, primera in sedaj ste se ta ponovila. EFSA je vseeno pogledala um, to izvajanje in je prišla do sklepa, da je ta koruza prav tako varna kot konvencionalne vrste. Države članice sveda imajo tukaj pravico do komentarja v tem postopku, nekatera stališča, ne vem, eh, Nemčija, Avstrija eh, in pa Francija, v nekaterih modelah nismo čisto celoti poštevali, ampak gledajte, EFSA je upoštevala in pregledala te komentarje in EFSA je prišla do drugačnih sklepov, kot pa te zadevne države članice. Ali pa se je zgodilo, da je, na primer, eh, vlagatelj vloge potem dodal druge argumente in potem so se na koncu države članice strinjale z EFSA. Torej, včasih se je tudi to zgodilo. Torej, sedaj se potem uh, ta predlog eh, in stališče EFSE da v, v pogled javnosti, potem so bila poslana znanstvena mnenja in potem agencija ni ugotovila dodatnih težav. Kaj pa naslednji korak v postopku? Samo da povem, da smo tukaj res sledili postopku, torej naslednja postaja je bila to, da smo se skupaj poslali odboru držav članic. tam ni bilo kvalificirane večine, niti za, niti proti. Naslednji korak v postopku je potem to, to da smo to poslali pritožbenemu odboru, to smo tudi storili. Torej, in isti rezultat, ni bilo uh, mnenja niti za, niti proti. Kaj bi se zgodilo v tem primeru? Uh, komitološki postopek je zelo jasen. Če ni jasnega mnenja, torej niti za, niti proti, potem komisija sprejme ukrep, in v tem primeru GSO je treba sprejeti določene ukrepe, kajti imamo tudi na primer pravico, da tisti, ki vloži peticijo, ima takšen odgovor na voljo, torej, da se nekaj zgodi. Zato naj povzamem, mislim, da nismo prekoračili izvedbenih poblastil, ki so dodeljena komisiji. Mislim, da smo v celoti upoštevali tudi vse postopke, ki so tukaj uveljavi. Pa še nekaj potem seveda poslušamo različne razprave, naprimer eh, tudi tukaj v parlamentu nekateri so frustrirani, čež da predlog komisije in tisto, kar je obljubil predsednik Juncker, ni bilo v celoti um, uveljavljeno, parlament je to potem na koncu zavrnil. Prav tako ste seveda slišali, kaj je povedala komisija na plenarnem zasedanju. Povedali smo, zakaj se nam zdi naslednje. Države članice med glasovanjem pravijo, vsaj nekatere pravijo, da ne želijo odobriti proizvoda ali pa da se želijo vzdržati iz razlogov, ki niso znanstveni razlogi, čež znanstveni dokazi niso dovolj pravi. Zato je komisija potem predlagala to famozno besedilo, to je v bistvu isto kot um, uh, kje druge. In tukaj se torej omogoči državam, da se to zavrne iz drugih razlogov, ne znanstvenih razlogov, torej iz uh, družbenih razlogov, družbeno-ekonomskih razlogov in podobnih razlogov. Torej ta možnost je dana. To možnost smo želeli dati državam članicam. Uh, in torej to smo predlagali in parlamentu in svetu. Na no, parlament potem te pravice ni izkoristil, komisar je to obžaloval, kajti to je v bistvu prej pomagalo državam članicam, ki so rekli, ja, gledajte, ne želimo teh GSO, naprimer iz družbeno-ekonomskih razlogov. To je pomagalo tem državam. Parlament je zavrnil ta predlog, potem komisar, komisija dejala, mi uh, ne bomo pripravili novega predloga, kajti ni načrta B. Uh, imamo samo načrt A, ne pa B. To je torej ta predlog in to je to. Ta predlog še ni mrtev, še vedno živi, kajti je še v razpravi in upamo, da bo svet kmalo o tem ponovno razpravljal. In kot je bilo rečeno, ta razprava je zelo pomembna in bistvena. To je vedno dejala tudi komisija. Seveda tukaj obstajajo razhajajoče stališča. Generalni direktor ali pa gospod Miko, naprimer, kdorkoli je že tukaj, vsi smo to povedali večkrat. Uh, države članice imajo glasovane pravice in imajo tudi druge pravice, ko gre naprimer za uporabo. Včasih se zgodi, da um, želimo nadaljevati to razpravo in ta razprava se bo še um, nadaljevala in nadaljevala. Mislim, da je to koristno za vse, za komisijo, parlament, institucije, svet, za državljane, za vse je bistveno, da vsi vemo, zakaj gre, da državljani vedo, kakšne so stališča različnih institucij. Da pozamem po našem mnenju nismo prekoračili zakonodajnih izvedenih poblastil za komisijo, kajti sedaj smo torej um, dali to uglasovanje in nismo prekoračili svojih poblastil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Če želi eh, kdo od tistih, ki so vložili ugovor, še kaj povedati, dobijo besedo, ampak zelo na kratko, kajti smo tudi malo pod časovnim pritiskom. Hvala. Bom zelo kratek saj moram v odbor za proračun, kjer bom predstavil eh, tudi neko poročilo, gospod Fjellner. Če sedaj delate eh, oziroma pravite, da je to tako kot tisti, ki tajijo, da eh, nevarnost podnebnih sprememb. V bistvu je to res za lasi privlečeno. Vse imamo mnenje. In vse po eni strani, to eh, ste omenili, je pa tudi izvid in mnenje Mednarodnega eh, inštituta za raziskave raka. In ti dve študiji si moramo ogledati. Eh, bile so uporabljene različne metode in eh, ocenjevali so različne vidike. Danes sem organiziral kosilo, eh, ki se ga bodo odležili. Od, eh, člani EFSE, IRK in eh, tudi komisije in želim, da eh, nam predstavijo znanstvene rezultate. Švedski predstavnik liberalcev je poudaril, da je resnična razprava in to je potrdil tudi zadnji govornik, ki je rekel, da se Junker ni držal obljub, Torej, to si je treba seveda natančno ogledati. Če bomo sprijeli resolucijo, to pomeni določen pritisk na komisijo, da se drži obljub in končno pripravi dober predlog. To eh, sem zahteval tudi v okviru eh, dobre zakonodaje, vendar, eh, oziroma boljše zakonodaje, ni pa, nisem pa dobil odgovora. Sedaj pa gospa Godin, ki je, oziroma gospa Dornano, eh, ki je zastopila gospo Godin, vendar gospa Dornano očitno ne želi več besede. Oziroma, ja. Eh, ne, ničesar ne bi dodala temu, kar je bilo rečeno. Hvala. Uh, Hvala. Danes popovdan ob štirih bomo glasovali. In januarja naslednjega leta eh, se bo glasovalo na plenarnem zasedanju in tam obravnavala ta tema. In naslednja tema je izmenjava mnen z Evropsko komisijo o um, prebiranju ustreznosti industrije za refiniranje nafte in takoj eh, dobi besedo predstavnik komisije in ustreznega direktorata, direktorata Grau. 10 do 15 minut eh, bolje, če jih uporabi samo 10, beseda je vaša. Good morning, um, Hvala, gospe in gospodje. Ime mi je Reinhard Büscher. Karlo Petinelli je še na poti na ta sestanek oziroma ravno kar prihaja v dvorano, tako da mu bom takoj dal besedo in bo on nadaljeval. Hvala, se opravičujem za to uh, kratko zamudo, ampak ta varnostna kontrola je trajala dlje časa, kot sem pričakoval. Uh, gospe in gospodje poslanci. Najprej najlepša hvala za to, da ste me povabili na to sejo in da ste mi dali priložnost, da razložim zadnje stanje na področju preverjanja ustriznosti industrije za refiniranje nafte. E, torej, najprej na kratka, kratka razlaga postopka. E, Skupni raziskovalni center je opravil študijo. E, v študiji so e, vsebovane številke v zvezi s preverjanjem ustreznosti. Potem pa bo sledilo poročilo o preverjanju ustreznosti, to še pripravljamo in sicer smo v zadnji fazi priprave tega poročila, tako da uh, ne morem še obljubiti, do katerega datuma bo to končano, ampak verjetno v naslednjih tednih eh, se bo finaliziralo to poročilo in eh, poročilo o priviranju ustriznosti in študija, na kateri bo temeljilo to poročilo, bosta objavljeni na internetu in bosta eh, seveda posredovani svetu in parlamentu. To je torej okvir. Namen te vaje je, da ocenimo učinke zakonodaje EU na industrijo za rafiniranje nafte. To je razlika med to vajo in, na primer, klasično oceno učinka. Klasična ocena učinka se osredotoča na uh, učinek nekega predloga. Ta vaja pa ocenjuje uh, eh, učinek celotne zakonodaje EU na določen industrijski sektor. Zakaj smo se odločili, da bomo izbrali eh, sektor rafiniranja za to prividanje ustreznosti? Veste, da je to eno od prvih preverjen ustreznosti, ki ga izvaja komisija, ampak eh, seveda bodo sledili, sledila druga preverjanja, kajti komisija želi nadaljevati s temi sektorski preverjanji. In sicer gre za homogenost tega sektorja in tudi postep. Topka in to bi lahko olajšalo detaljirano analizo. Drugi razlog je, da je komisija že leta 2012 eh, povedala, da bi bilo pravilno, če um, ocenjujemo negativne učinke zakonodaje EU za industrije, na industrijo za rafiniranje, kaj ti eh, številke kažejo, da to, ta sektor upada in da eh, izgubljamo tudi delovna mesta in da je ogrožena tudi varnost oskrbe. 2007 do 2013 eh, je bilo eh, zaprtih 13 rafinerij v EU. Več kot 10 tisoč eh, kvalificiranih delovnih mest je bilo izgubljenih in eh, veliko tudi drugih nekvalificiranih. Zato eh, je DigiGrow izvedla to sektorsko preverjanje ustreznosti, želimo nekako eh, si celovito ogledati um, vpliv zakonodaje na specifične sektorje. To je seveda tudi del um, programa boljše zakonodaje in sektorska preverjanja ustreznosti predvsem gledajo, kako določeni predpisi vplivajo na posamezne sektorje, gre za učinkovitost eh, in za druge zadeve in treba je predvsem upoštevati tudi konkurenčnost določenega sektorja. Analiza uh, Eh, tokrat je bila res retrospektivna in eh, osredotočili smo se na eh, industrijo rafinerije od 2000 do 2011. In sicer gre za številke, ki, so, ki je posredoval skupni raziskovalni center Evropske komisije. Um, pri čemer je eh, Evropska komisija v svoji analizi uporabila predvsem relevantne podatke. Eh, kvantitativna ocena je upoštevala učinek zakonodaje na eh, prihodke industrije, te industrije in tudi nesposobnost, da ostaja mednarodno konkurenčna najbolj pomemben za ta sektor. Najbolj pomembno za ta, ta sektor je direktiva obnovljivih virih energije, potem eh, direktiva ETS, eh, kakovost goriv, potem eh, direktiva o industrijskih emisijah in tako naprej. Če primerjamo stroške in koristi, so povprečni stroški v tem obdobju eh, torej je možno vzpostaviti to oceno med um, koristjo in stroškom in na vsak način tega ne gre zanemariti in gre za pet, do 25 odstotkov, kar za, zadeva neto profitno maržo, ki je možna. Se pravi, da so tudi drugi dejavniki, ki imajo velik vpliv na ekonomsko uspešnost sektorja rafinerije. Med temi drugi dejavniki so nekateri specifični za določeno um, rafinerijo, naprimer lokacijo. Drugo pa um, pri drugih gre pa za um, diversifikacijo uhudnih stroškov, potem stroški energije, potem eh, tudi eh, kakovost proizvodov, ki jih proizvaja določena rafinerija. E, torej, industrija rafinerije deluje na mednarodnem trgu. Če eh, primerjamo konkurenčnost med rafinerijami v EU in drugimi regijami, naprimer ZDA ali Južno-Sodno Azijo, potem moramo reči, da je um, okoljska zakonodaja sicer podobna, to pa ne velja za uh, eh, so tekmece iz eh, sredne, bližnjega vzhoda in tudi iz območja nekdanje, uh, uh, torej iz Rusije. Um, seveda moramo upoštevati globalni trg, pri tem rafinerije ne um, proizvajajo samo gorivo, goriva, temveč tudi um, proizvode, ki jih uporabljajo druge industrije. Prvi rezultat naše analize ne kaže na eh, prekrivanja ali nekonsistentnosti pri eh, zakonodaji. Nasprotno, sinergije ugotavljamo predvsem, kar zadeva eh, obveznost poročanja na osnovi direktive o kakovosti goriv. Eh, Um, regulatorni stroški so se povečali od 2000 do 2008 in potem so se stabilizirali do leta 2011. Um, učinek um, teh uredb um, um, kaže uh, predvsem, da je treba ustrezno upoštevati tudi um, um, stroške naložb in operativne stroške. Um, Bolj učinkovite refinerije pa so te stroške um, nekako um, um, lahko kljub temu poplačale s tem, da z, z večjo kakovostjo svojih proizvodov. 47 centov um, na soček je treba pripisati tem, tej zakonodaji za obnovljive vire energije. Potem, um, 3,7 eh, centov za direktivo o kakovosti goriva in tako naprej. In sedaj nekaj preliminarnih ugotovitev. Um, um, torej, treba je um, upoštevati seveda tudi povpraševanja na trgu. Ena največjih koristi direktive obnovljivih virih energije in obdavčitve energentov eh, so, je um, zmanjšanje odvisnosti pri dizlu od um, Rusije. Um, to um, se je prvotno povečalo uh, od 1 do 6,3 odstotka vendar zaradi eh, direktive o obnovljivih virih energije se je ta eh, delež zmanjšal in je bil nižji od pričakovanega. In to eh, je bilo potem pri, eh, treba eh, š, eh, računati s 3,7 centov na sod. Um, torej, sektor um, um, um, torej, v bistvu pa, kot sem že rekel, je odvisno seveda tudi od lokacije posamezne eh, rafinerije. Um, ehm, ETS ne vpliva na vse enako. Um, um, to uh, lahko razložimo uh, tudi um, s to eh, s temi eh, lokacijami in predvsem tudi z drugimi ekonomskimi dejavnostmi, ki jih razvija neka rafinerija. Potem, kar je najbolj povečalo proizvodne stroške, eh, so, je direktiva o e, industrijskih emisijah in kakovosti goriva. E, pet milijonov e, e, investicij na leto na refinerijo je bilo potrebnih. E, 1,8 milijard. E, stroškov dodatnih za dodatne dejavnosti. Torej, potem direktiva o kakovosti temelji predvsem na osebnosti žvepla. Druge niso imeli takšnih posledic, kajti eh, ustrezne investicije so bile izvedene že pred letom 2000. Kaj bomo storili? Eh, torej, rezultat um, preverje na ustreznosti, bo um, um, sprijetje novih političnih odločitev. Um, in organizirali bomo seveda sestanek z vsemi deležniki um, in tam bomo razpravljali o rezultatih tega preverjanja ustreznosti in to bo orodje um, za Eh, tu, da ocenimo, ali je potrebno določeno zakonodajo poenostaviti. E, um, ampak kot rečeno, gre predvsem za eh, pri drugih pregledih ustreznosti za ex ante učinek, učinek, oceno učinka. Najbolj energetsko učinkovite rafinerije Ehm, ehm, industrie za refinerijo nafte v Evropi so tudi po svetu najboljše. In eh, te ehm, konkurenčne prednosti ne smemo zgubiti. Torej, moramo pa predvsem paziti tudi, da ne bo izgubljenih preveč delovnih mest. Na vsak način je treba upoštevati vse vidike, da bo zagotovljena rast in razvoj te eh, industrije tudi v prihodnje. Prva je na vrsti gospa Grosted. Euh, Hvala. Mislim, da se lahko res zahvalimo komisiji za ta povzetek. To je bilo res obsežno delo. torej, če postopamo na takšen način, mislim, da je prav, da upoštevamo določene statistike in pa bilance, torej treba gotoviti, kako naprimer zakonodaja vpliva na določen sektor. Torej, pri takšni bilanci pa je treba tudi um, vendarle poskrbeti za to, da ne bo zakonodaja mrtva črka na papirju. Zato je treba upoštevati in sprejeti določene ukrepe, torej tudi glede na ta, če pregled, takšno bilanco. Torej, to se nanaša na refiniranje in vidimo, kako zelo je sektor izpostavljen zunanje konkurenci. Ta sektor je zelo občutljiv, sploh če se, eh, naprimer, spremeni cena zaradi zakonodaje. Sedaj treba gotoviti naslednje. Ali sedaj komisija namerava spriti še dodatne ukrepe, ehm, kako ne bi ohranili konkurenčnost sektora in pa kako bi zmanjšali te dodatne stroške. Pravite, da ne bi tukaj na novo prehledali določeno zakonodajo, torej kaj predvidevate komisija, kdaj, kako točno. Potem naprej. Komisija, bi nam lahko bolj natančno povedali, kakšni so ti konkretni ukrepi pri eh, reviziji ETS, zato da bi zaščitili ta sektor pred um, tveganjem zaradi podnebnih sprememb. Veliko delovnih mest in denarja smo že izgubili v evropskih rafinerijah. Še vedno smo najbolj kakovostni tukaj v Evropi, ampak še vedno um, je tudi res, da je teh rafinerij vedno manj. Pa še nekaj, ali komisija namerava tudi podati kakšen uh, dodaten pregled tega pregleda, torej um, sedaj in pa če to želijo početi bolj redno tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Sveta Gardini je naslednja. Hvala. Torej pridružujem se temu, kar je povedala kolegica Grostit. E, mislim, da je to pomembno delo, eh, vendar po drugi strani. Eh, zah, pričakujemo od komisije, da um, bo um, izvajala preverjanje ustreznosti redno, kajti gre predvsem za konkurenčnosti industrije. In vse študije kažejo, da je tudi v energetski mešanici ta industrija zelo pomembna, vsaj srednjeročno. torej um, obdobje, um, ki ste ga upoštevali, je do 2012, če sem pravilno no, razumela, se pravi, da imamo tudi že čas po 2012. Uh, eh, in tudi tu je prišlo spet do sprememb, predvsem kar zadeva ITS. To so stroški, ki bremenijo evropska podjetja, medtem ko zunaj evropska podjetja nimajo primerljivih stroškov. Torej, tudi po 2012 je že prišlo do sprememb, ki dodatno bremenijo ta, to industrijo. Zato želim videti eh, strani komisije, kdaj eh, bo to vključila v oceno. In razen tega bi želila vedeti od komisije naslednje. Pravi, da so rafinerije, ki so absorbirale te stroške in da so ostale konkurenčne. Zato sprašujem, koliko eh, je takšnih rafinerij, ki so ohranile to konkurenčnost in so ustrezno absorbirale te stroške in na kakšen način, kajti te rafinerije lahko eh, stroške prebalijo tudi na potrošnike. Videli smo že študije v tem smislu, ki to tudi potrjujejo ampak posledica je pogosto um, um, izguba tržnih deležev in tudi to je problem, ki ga je treba bolje razložiti in to mora storiti komisija. Razen tega menim, da moramo upoštevati, da je ta situacija zelo kompleksna in da Eh, lahko vodi do zmanjšanja investicij v Evropi, večji stroški 0,42 eh, centov na soček, to ni tako malo. Eh, in če se proizvodne zmogljivosti selijo drugot in od tam potem uvažamo te proizvode, kaj ti naftni izdelki služijo naši industriji, potem bomo morali oziroma se bomo borili s eh, pojavom, da izgubljamo na eni strani eh, delovna mesta, energetsko varnost eh, in tudi znanje, in da bo to tudi negativno vplivalo na gospodarstvo v celoti. Lepa, gospa Kilonen, ima zdaj besedo. Kirak si ja puhejo, to ja. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, imam vprašanje za komisijo, ki je povezano celovitostjo njenega delovanja. Kaj počne komisija na splošno v zvezi z vprašanjem rafinerij? V kolikšni meri je tukaj sodelovanje med različnimi sektori? Slišali smo, da je treba zaščititi delovna mesta, to je ključnega pomena. Pri tem upoštevati tudi okoljsko vprašanje. Še posebej velika tema pa je tudi odnos držav članic do obnovljivih virov energije. V kolikšni meri države članice razvijajo te proizvode, jih dajo na trg in subvencionirajo okolju prijazna goriva. Zanimalo bi me, kaj počne komisija znotraj svojih služb na področju oplemenitenja proizvodov, prometne politike, trženja. Kaj počnete na teh področjih, zato da bi zagotovili večjo konkurenčnost evropske industrije, pa tudi njeno okoljsko spremljivost? Imeli smo kar nekaj vprašanj, mogoče ima komisija kakšne odgovore na ta vprašanja. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc, euh, pour les premières intervenantes, ma... Lepa, kar zadeva prvo vprašanje, gospod Grosset. Vprašali ste, kaj bo še na področju varstva konkurenčnosti. Kot že rečeno, bo komisija ta dokument eh, pripravila kot neko izhodišče. Ne vemo še, kaj bomo storili na tej osnovi. Ne gre za to, da ne bi imeli kakšnih eh, zamisli, vendar pa se moramo povezati z drugimi deležniki, tudi s predstavniki civilne družbe. To bodo prvi koraki. 1. marca bo potekal tudi prvi forum z vsemi akterji na področju rafinerij. Zaenkrat nimamo konkretnih informacij glede tega, kaj se bo potem zgodilo komisija se je odločila, da bo upravila preverjanje, zdaj gre za preverjanje na, osno, na področju rafinerij. Ne vem, če bo to komisija potem eh, redno preverjala ali ne. Vsekakor pa je možno. Um, sedaj pa odgovor gospe Gardini. Eh, komisija se seveda strinja, da je industrija fundamentalnega pomena za zagotavljanje ustrezne energetske mišanice vse srednjeročno bo industrija rafiniranja bistvenega pomena za to energetsko mišanico, ampak tako kot sem rekel v svojem prispevku, je industrija, industrija za rafiniranje Eh, eh, torej zagotavlja tudi druge pol izdelke v kemični industriji, naprimer, in je to pomembno za druge industrijske sektorje. Gre torej za veliko ustvarjanje vrednosti, ne gre samo za proizvajanje goriv. Eh, res je, da študija pokriva obdobje 2000 do 2012. Po 2012 je prišlo do sprememb, ampak kot sem že rekel, že prej, komisija trenutno ni predvidela nadaljnih eh, ažuriran te študije. Torej, pomembno je sedaj predstaviti to študijo na začetku 2016, da ugotovimo učinkovitost, dodano vrednost tega in potem bomo videli, kateri bodo naslednji koraki, kar zadeva Eh, to, katere rafinerije so delovale s dobičkom, to bo eh, del eh, študije, ki bo objavljena, te informacije trenutno nimam. Dejavnike pa sem v svojem prispevku že omenil. To je odvisno od stanja tehnologije v določeni refineriji, potem stroški energentov. Ta strošek je zelo pomemben za rafinerije in vsi ti dejavniki so prispevali k temu, da so nekatere rafinerije ostale konkurenčne drugim, pa to ni uspelo. Potem prenos eh, stroškov na potrošnike. No, to je bil predmet številnih razprav, predvsem v okviru direktive ETS kolikor je meni znano, ni študij, ki bi um, nudile dokončne zaključke glede tega. Um, torej, nimamo dokaza za to, da um, se je to zgodilo, ampak kar se na vsak način lahko reče, da se stroški prenesejo na nek drug subjekt. To niso stroški, ki se amortizirajo in če se to prenese na druge industrijske sektorje, potem lahko ti drugi sektori izgubijo konkurenčnost, ki morajo pač pokriti te stroške, če se to preloži na potrošnike, potem um, morajo pač naši državljani plačati več. No, to ni tako enostavno reči. Um, ampak študije, ki so bile izvedene, tudi ne nudijo nekega um, zaključka glede tega zadnja točka, ki je zelo pomembna, torej zmanjšanje investicij v Evropi. Komisija se tega zavida in komisija poskuša eh, povečati naložbe v Evropi, naprimer načrt. Eh, Um, Naložb 315 milijard, to je najbolj konkreten načrt in ta se bo izvajal v teh tednih, vendar naložbe za velike, velika multinacionalna podjetja, torej kjer pač te multinacionalke odločajo, ali bodo investirali ali ne, to je odvisno od številnih dejavnikov. Naprimer, ali je neki rast, če je v drugih delih sveta rast večja, potem multinacionalke bolj težijo k naložbam v teh območjih, ker je tam pač več rasti. In temu eh, pojavu se je težko zoprstaviti z določenimi tehničnimi direktivami. Konkluža. Kar zadeva intervencijo in s tem bom zaključil, na kak način nameravamo sodelovati z industrijo. Seveda sodelujemo z sektorjem že od vsega začetka preverjanja smo opravili posvetovanje. In sicer na osnovi poročila skupnega raziskovalnega centra, temu pa sledi 1. marca zelo odprta razprava tukaj v Bruslju, kjer se bomo pogovorili z vsemi akterji, z industrijo, znanstvenimi inštituti, pa tudi nevladnimi organizacijami, kdo se bo želel tega uredili žiti. Upam, da tudi predstavniki Evropskega parlamenta. Seveda se zavedamo, da se sektor rafinerij nekako tekmuje z drugimi akterji na področju prometa. Tukaj imamo tudi alternativna goriva. Rafinerije pri, proizvajajo eno gorivo za promet, druga možnost je elektrika, ki pa sodi v drugo stro, strategijo, v pristojnosti komisarke za promet. Seveda pa smo vam z svojim strokovnim timom na voljo za kakršnakoli dodatna vprašanja. Hvala lepa, hvala lepa za to razpravo. Naša naslednja točka je zelo resna in še vedno čakamo na ljudi, ki prihajajo iz EFSE eh, in iz Mednarodne agencije za raziskavo raka, zaradi tega bomo nekoliko počakali. Preden bomo začeli z mezenjavo mnenje Svetovno zdravstveno organizacijo Evropsko agencijo za varnost hrane in komisijo o glifosatih. honorable colleagues, I just want to inform. Kolegice in kolegi, moram vas uh, obvestiti, da so predstavniki Mednarodne agencije za raziskavo rakoš že v stavbi, vendar pa jih še preverjajo na varnostnih točkah. Še vedno to lahko traja 5-10 minut, ker so na vrsti kot prvi. Bomo na nje počakali še nadaljnih 5 minut. Dear colleagues, it is time to start. And Kolegice in kolegi, začeli bomo z novo točko, to je deseta točka in sicer gre za izmenjavo Svetovno zdravstveno organizacijo Evropske agencije za varnost hrane in komisijo o glifosatih. Tukaj imamo eh, predsednika Mednarodne agencije za raziskavo raka in tudi organizacije Voldorf, ki, ki je pripravila marca študijo. In takoj bi začeli s tem, da dam besedo gospodu Kristoferu Wildu, direktorja Jarka in Kate uh, Gajten, ki je pristojna za uh, toksikologinja za program uh, monografij imamo še nekaj eh, strokovnjakov iz EFSE, potem iz komisije in potem imamo še tukaj člen našega odbora, ki bodo spregovorili. Hvala lepa, upam, da bom pravilno pritiskal na gumbe. Hvala lepa za vabilo. Nimamo veliko časa na voljo za to prezentacijo, zato bi predstavil svojo kolegico Kate Gajten, ki vas bo popeljala uh, skozi oceno, ki jo je pravila agencija. Izvoli. Good morning, ladies and gentlemen. Do dan vsem skupaj. Veseli me, da sem danes lahko pri vas. V naslednjih desetih, petnajstih minutah bi vam rada predstavila ne samo, kako program monograf izvaja evalvacije, ampak tudi, kakšni so bili rezultati za glifosat. Nekako mi ne uspeva. predstaviti svoje prosojnice. great. So what what I'll do, uh, as I said, we'll just give you some back. Kot rečeno, bi vam podala nekaj podatkov o programu Grafo in kako izvajamo klasifikacijo in potem bom nekaj povedala o vrednotenju glifosata. Pred 50 leti je bil, bila ustanovljena mednarodna agencija in potem smo spostavili uh, eh, standardno klasifikacijo. Ta program je potekal pod predsedstvom Lorenza Tomatica. Zamisel je bila, da bi lahko imeli sistematično evalvacijo in popolno razpravo o znanstvenih vprašanjih. In eh, to je tudi zamisel, ki vodi naše delovanje tudi danes. V zadnjih 40 letih eh, smo ocenili več kot 980 eh, učinkovin. Imeli smo tudi izpostavljeno skrati, pa tudi določene znake karcinogenosti. Zelo malo jih je klasificirani kot nekancerogenih nekatere pa ni bilo mogoče klasificirati v skupini 3. Ena manjša skupina je bila klasificirana ali skupina 1, skupina 2A ali 2B. Fotografije pa so te knjižice, ki jih proizvajam, ki jih uporabljajo nacionalni inštituti za varovanje zdravja za to identifikacijo karcinogenih snovi. ko dobimo neke dokaze o kancerogenosti, potem pripravljamo te monografije. In tukaj to so dokumenti 20-25 strani z postopkovnimi smernicami, kdo izvaja evalvacije, kako upoštevamo nasprotje interesov, vključujemo akterje in izvajamo srečanja, imamo kriterije tako za zdravje ljudi, živali in mehanistične podatke. Na tej prosojnice vidite, kaj je vsebina teh eh, knjižic eh, dve skupini ponadkov, lahko si jih preberete na spletni strani, če se vam eh, moj govor ne bo zdel zanimiv, vsekakor pa bi nadaljevala in izpostavila nekatere aspekte našega dela, ki so zapisani v preamboli. Mednarodna agencija ima dostop do vrhunskih znanstvenikov na področju raziskav raka. Zato smo v našem eh, programu monografiji lahko oblikovali metodologijo, vključili celo vrsto znanstvenih inovacij eh, za ugotavljanje dokazov. To smo vključili v naš eh, program monograf, ki so ga upoštevali tudi nacionalne institucije in sistemi za oceno tveganja v mnogih državah, ki jih bom predstavila kasneje. Kdo izvaja te evalvacije v mednarodni agenciji? Upravljajo jih neodvisni znanstveniki, vrhunski strokovnjaki na določenem področju, imajo seveda ustrezno znanje, poleg tega pa nimajo vidnih nasproti interesov. Gre torej za znanstvenike, potem imamo znanstvenike, ki imajo določene konflikte interesov, ki pa lahko tudi sodelujejo kot povabljeni strokovnjaki, predstavniki nacionalnih mednarodnih eh, zdravstvenih eh, agencij ali opazovalci iz industrije, akademske organizacije. Poleg tega imamo sekretarjat mednarodne agencije, v katerem sem eh, jaz, ki zagotavlja da se vse evalvacije izvajajo na ustrezen način. Zelo transparentno delujemo, ko gre za konflikte interesov, objavljamo jih dva meseca pred sestankom in tudi v publikacijah. Če si pogledamo, kako zagotavljamo transparentnost, predmet in po evalvaciji imamo Eh, politiko objavljanja, v preambuli je to zapisano, naprej javno napovemo metode, eh, teme in časovnico eno leto pred eh, izjavo in čim prej tudi objavljamo rezultate. To je transparenten proces, odprt za strokovnjake. Te monografije ali monografije se potem objavijo brezplačno na spletni strani in tam citiramo samo zadeve, ki so bile preverjene, ki so jih preverili neodnisni znanstveniki. Vključujemo pa tudi vse študije, tako pozitivne kot eh, negativne. Vse študije so tudi ustrezno pojasnjene. Kakšne podatke vključujemo? Naše monografije so patentirali sistematični pregled v ZDA, so, je ustrezen znanstveni odbor eh, spodbudil to vrstne objave, ker so transparentne. Tako vključujemo vse javno dostopne študije, pri čemer uporabljamo enotno hierarhično strukturo evalvacije ki so ga oblikovali znanstveniki za znanstvenike. V tem eh, procesu eh, kritično proučimo vse študije plivov na ljudi in živali. Imamo te oglate oklepaje, znamenite oglate oklepaje, v katerih so navedene vse pripombe strokovnjakov, na osnovi katerih so prišli do ocene. Uh, Hkrati uporabljajo tudi mehanistične informacije in pripravijo pregled. Tukaj si lahko pogledate, kako se zadeve sestavljajo v časovnem smislu. Sekretarjat pripravi temo in pripravi sestanek s Eh, člani delne skupine, 8 mesecev pred samim pregledom eh, zberejo svoje komentarje, eh, se medsebojno pregledujejo. Potem pa imamo te sestanke. Najprej objavimo sodelujoče po kategorijah in potem imamo veliki dogodek in sicer osebni sestanek. To je tradicionalni način, ki pa deluje, osem strokovnjakov se zvere, se razpravlja o rezultatih in pripravi končno evaluacijo. Potem opravi kratko objavo v Lancet Oncology za glifosat. Smo eh, objavili tudi reference in pripravili monografijo o glifosatu julija 2015. Lahko povem, da je bilo to zelo delovno leto. Če si pogledamo zdaj glifosat, tukaj vidite, kakšna je vsebina te monografije Jarka. Najprej preambola, potem so splošne opombe in potem imamo štiri vrste podatkov. Osredotočila se bom o podatkih glede kancerogenosti za ljudi, kar je ključnega pomena za evalvacijo. Potem pa je tukaj še evalvacija, ki je opisana v zadnjih dveh poglavjih eh, te monografije. Takšna je torej struktura. Kako poteka eh, proces evalvacije v dveh korakih? Imamo sistematični pregled eh, posameznih podatkov, definiramo terminologijo, ki jo uporabljamo. Kar zadeva rak eh, pri ljudeh in eh, preizkusnih eh, živalih, tukaj ugotovimo, ali so podatki pozitivni ali pa na njih ne moremo sklepati na kancerogenost. To je metodologija, ki jih uporabljajo tudi drugi evaluacijski programi mehanistični in, mehanistični in drugi podatki se porazdelijo med eh, šibke, srednje ali močne eh, dokaze in ugotavljamo, ali deluje pri eh, ljudeh. Vse to integriramo v skupno evalvacijo, kar sem opisala na, na začetku. Če si zdaj pogledamo podatke o glifosatu, En vam predstavim ta sistematični pristop. Ključne epidemiološke študije za glifocit so vključevale študije nehočkinsovega eh, limfoma iz treh eh, regij ZDA, Kanade in Švedske. V teh študijah smo imeli pozitivne povezave, ki so se ohranjale trudi pri prilagoditvah drugih pesticidov. Tudi zdaj so upravili kmetijsko zdravstveno raziskavo, kjer ni bilo pozitivne podpore tem podatkom. Šlo je torej za celotno, celotni sklep, da imamo omejene eh, dokaze za karcinogenost eh, pri eh, ljudeh seveda pa ni bilo mogoče popolnoma izključiti možnosti kancerogenosti. Tukaj imamo eh, bio raziskave, biološke raziskave eh, raka. Cela vrsta jih je bila v dveh študijah na miših. Smo imeli pozitivno povezavo z nastankom tumorjev. Tukaj imamo vrednosti peki v obeh študijah eh, nakazujejo na sorazmerno majhno možnost eh, karcinogenega delovanja. Tukaj imamo dovolj dokazov za karcinogeno pri poskusnih živarih na osnovi dveh eh, študij. Če se na koncu pogledamo še mehanistične druge pomisleke. Imeli smo na stotine študij na tem področju, delovne skupine so jih vrstile v dve skupine glede ključne karakteristike in prihaja do sklepov, da so določeni očinki močni, tako pri glifosatu in njegovih spominah, genotoksičnost, eh, oksidativni stres. Naprimer pri ljudeh so bile opravljene študije, ki eh, so pokazali, da lahko deluje tudi pri ljudeh. če si pogledamo, kako smo prišli do evaluacije za skupino 2A, imeli smo omejice, omejene dokaze za kancerogenost pri ljudeh, dovolj dokazov pri poskusnih živalih in močne dokaze pri drugih relevantnih podatkov, tako smo prišli do končnega sklepa glede verjetne kancerogenosti to smo dosegli na osnovi upoštevanja vseh treh kategorij. Če si pogledamo še to monografijo o glifosatu, to raziskavo so pravili tudi druge inštitucije, ene so jih klasificirali na 2B, ene pa v 2A. Če povzamem, upam, da sem vam lahko predstavila neodvisnost in transparentnost postopka, ki ga uporabljamo pri sistematičnem pregledu eh, glifosata in se vam zaključujem za pozornost. Hvala lepa. Zdaj bomo takoj predali besedo strokovnjaku EFSE, da predstavi stališče EFSE. Hvala lepa. En dober dan na vsem skupaj tudi z naše strani. Vedno nam je veselje nastopati v Evropskem parlamentu, predstavljati naše delo in razpravljati z vami o znanstvenem delu, ki ga upravlja EFSA. Preven predam besedo Hozeo Tarazoni, ki vam bo predstavil sklepe EFSA glede glifosata. Naj vam podam o eh, zadnje informacije našega dela na glifosatu. V evropskem regulatornem sistemu za pesticide imamo tristopenski proces, eh, preden lahko odobrimo zatrženje neko sredstvo za eh, zaščito rastlin. Najprej imamo predtržno ali obnovitveno ceno teveganja nekega, neke posamezne učinkovine, ki se opravlja na, po sistemu peer reviewja. -ja z strokovnjaki iz 28 držav članic. Tu imamo okoli 630 strokovnjakov, ki so v mreži celotna ekspertiza je na voljo na področju pesticidov v vseh 28 državah članicah. Potem pripravimo dokončni sklep in na tej osnovi se Evropska komisija odloči o odobritvi te posamezne učinkovite in šele v tretji stopni se opravi analiza tveganja spojin in samih proizvodov, v kateri se uporabljajo te aktivne substance. Opravili smo celovito presojo, ki je trajala tri leta. Leta 2012 smo začeli z Eh, poročevalci, tokrat je bila eh, država poročevalka Nemčija, Zvezdni inštitut za oceno tveganja, vključili smo strokovnjake iz 28 držav članic, sodelovalo je okoli 100 strokovnjakov, ki so bili eh, neposredno vključeni v delo peer reviewja. Opravili smo tudi osrednje inštitute, ki so jih države članic se imenovale za te namene. Prav tako smo sodelovali z IRKOM, PPR-jem in ameriškim uradom. To se pravi, da je to zelo eh, sodobna, najbolj sodobna ocena, znanstvena presoja glifosata doslej. Poročilo je pripravila Nemčija, kot rečeno, pripravili smo javno razpravo, nismo samo objavili sklepe in vse o zadnje dokumente, ki jih boste našli na naši spletni strani. Tam boste našli tudi okoli 6 eh, tisoč strani eh, podbornih dokumentov, v katerih je, je vključen vsak eh, posamični komentar, tudi metodologije, ki smo jo uporabljali za raziskavo in vse študije, ki smo jih poštevali, vključili smo tudi študije iz gospodarstva. Zdaj so podobni kot v prosto dostopni literaturi. Seveda smo povabili vse zainteresirane stranke, da pregledajo naše delo, zdaj je javno dostopno in ga lahko uporabimo Svetovna zdravstvena organizacija je že prosila za posredovanje in to smo že storili. S tem bi predal besedo kolego Hozejo, ki bo predstavil uh, glavne ugotovitve iz uh, razisekave, kar zadeva nevarnost uh, glifosada. na uporabnike. Popravili smo vse toksikološke študije in eh, podatke, ki so bili na voljo in preverili toksikološkost eh, na osnovi eh, ogromnega števila informacij, kar zadeva toksičnost glifosita, smo preverili več kot 560 novih študij in na osnovi evalvacije teh novejših študij uh, smo predlagali nove referenčne vrednosti, tudi akustno referenčno dozo, ki bi jo lahko uporabili za oceno izpostavljenosti za kratkoročne uporabniki, kot tudi eh, največje meje pri ostankih. To je prvič, da smo predlagali akutno referenčno dozo za glifosat eh, pri uporabi, kratkoročni uporabi. Ta zadeva kancerogenost so v Jarku ugotovili, da so obvestili druge agencije, tudi nas. Seveda smo upoštevali evalvacijo tudi Jarka. Opravili smo preverjanje prve ocene, ki jo je opravila Nemčija v tesnem sodelovanju z državami članicami in upoštevajoč uredbe o kemikalijah, o ceni kemikalij, tako smo opravili ustrezno skrbno in celovito analizo. Uredba CLP temelji na globalnem harmoniziranem sistemu, ki so ga oblikovali Združeni narodi sploh za klasifikacijo kemikalij. Jer, ker ne uporabljajo eh, iste scheme kot eh, je sistem Združenih narodov. Osnovna elementa, ki smo jih upoštevali pri oceni karcinogenosti, so bili, da zagotovimo, da bomo vključili vse eh, znanstvene dokaze, ki so na voljo. Mi smo tudi nove epidemiološke študije, poleg monografije Jarka, ki smo jih prav tako vključili in upoštevali smo vse referenčne študije na živalih. Drugi element je bil pripraviti ustrezne eh, kriterije. V EFC sledimo osnovnim kriterijem, kot eh, jih uporabljamo v, v IRK-u vse temelji na znanstvenih dokazih in to je bilo tu ključnega pomena tudi za nas. Opravili smo eh, preverjanje kancerogenosti, katerem je sodelovalo 30 strokovnjakov iz držav članic eh, EFSE in Evropske agencije za kemikalije, ki je pristojna za ustrezno zakonodajo. Zadeva je bila izvedena transparentno tudi JARK in skupina OECD, ki se ukvarja s pesticidi, sta bila povabljena k sodelovanju kot opazovalca. Kar zadeva epidemiološke podatke za ljudi, smo zbrali enake podatke, kot jih je predstavil JARK v svoji monografiji. Imeli smo informacije. filipin ugotovili, da je zelo malo dokazal za kancerogenost pri ljudi, eh, premalo za, kva, kl, po klasi, za klasifikacijo po kriterijih osrezne eh, uredbe. Veliko več dokazov smo dobili pri živalih. Eh. Vključili smo 13 študij pri sesalcih in pet eh, študij, dolgoročnih študij, ki niso bile vključene v monografijo IRK. Vse to smo preverili tudi v državah članicah in na ta način zbrali veliko podatkov na osnovi smernic eh, agencije za kemikalije, kot tudi mednarodnih standardov. Kar zadeva genotoksičnost, eh, to je mm, tudi pristop, ki ga je predstavil Jark. Utovili smo, da eh, glifosat eh, pravzaprav ni genotoksično oziroma ni velike verjetnosti, da bi bil. Imeli smo 13 eh, negativnih študij, torej nobenih učinkov na genotoksičnost. Imeli smo tri študije, ki so govorile o morebitni genotoksičnosti pri zelo visokih dozah. Ugotovili smo, da učinki prihajajo zaradi citotoksičnosti in ne kažejo na genotoksičnost eh, glifosita, zato jih ni treba upoštevati, kar zadeva genotoksičnost eh, glifosata. Imeli pa smo tudi študije, ki smo vključili ne o glifosatu, ampak o spojinah glifosata, ki so dajali negativne rezultate tudi v monografiji IARKA smo imeli nekaj negativnih eh, rezultatov eh, pri eh, samem glifosfatu, pri formulacijah oziroma pri spojinah pa pozitivne rezultate. Priprošali smo državam članicam, da izvedejo ustrezne ukrepe za preverjanje učinkov spojin, ki se pojavljajo in vključujejo glifosat kar zadeva karcinogenost. Prejšnjo, prosim. Kar zadeva karcinogenost. Smo pošiljali nekaj študij, več kot JARK, še šest dodatnih, ki jih JARK ni vključil. Nekatere študije so pozitivne ali negativne glede na statistično metodologijo, ki so jo uporabili za oceno EFSA eh, daje preferenco metodologiji, ki je bila opredeljena tudi v opisu izvedbe študije. Ponovno smo pregledali eh, podatke in naš nekaj statističnih eh, trendov. Za EFSO je ključni element nebiološka reprezentativnost študij, ko govorimo o skantrbenosti za ljudi znanstveni kriteriji mora biti takšen, da lahko ocenjujemo, ali je nekaj relevantno ali nerelevantno za kancerogenost pri ljudeh. Pogledali smo si eh, trende pri zelo visokih eh, dozah, kjer imamo splošno toksičnost, ki ni povezana s karcinogenostjo in je tudi ne bi smeli upoštevati kot relevantno za oceno cerogenosti, ker gre za citotoksičnost. To smo upoštevali tudi pri študijah eh, o živalih. Vse študije smo združili in na osnovi ocene vseh eh, študij smo glede na kriterije iz eh, uredbe CLP ugotovili, da glifosat verjetno ni kancerogen. 27 držav članic podpira EFSO pri eh, tej oceni. Imamo manjšinsko mnenje Švedske, ki meni, da je so informacije v študijah eh, glede vpliva na ljudi eh, nezadostna, pa vendar dovolj za klasifikacijo v razred 2. Čeli pa smo, da to ni povezano s karcinogenost, ker so bili vsi učinki vidni že prej ocena, ki je vključena v sklepe EFSA, se ne bo spremenila, tudi če imamo manjšinsko mnenje za klasifikacijo v skupino 2. Opravili smo celovito znanstveno eh, oceno, poštevali bistveno več tudi kot IAK. Za nas je bilo ključnega pomena, da v evropski sistem vključimo vse informacije, ki so na voljo. Uporabili smo ustrezno direktivo 11.7 iz leta 2005, ki sta jo odobrila svet in eh, parlament. Informacije bo uporabljala Evropska komisija v svojem eh, nadaljem postopku in tudi države članice pri oblikovanju svojih ukrepov. Še posebej smo se ukvarjali z oceno karcinogenosti, ki jo je upravil IARC ob upoštevanju klasifikacije po eh, CLP in ugotovili, da glifosat v teh kriterijih eh, ni karcinogen. Kot že povedano, je 27 eh, držav članic podprlo ta sklep, imamo manjšino glede pričakovane karcinogenosti in klasifikacije v razred 2. Niče pa ne ocenjuje, da gre za verjetno karcinogeno substanco, ki bi jo morali vrstiti v razred 1. Kot je Bernan povedal, smo objavili 6000 strani o zadnjih informacij, ki smo jih upoštevali pri izvedbi te študije in tudi vse informacije, ki smo jih eh, zbrali v javnem posvetovanju. znanstveni srednji tudi javnosti, pa je bila predstavljena tudi eh, metodologija za pripravo eh, te študije oziroma znanstvene ocene. Eh, hvala lepa, da ste nas povabili, da smo lahko predstavili rezultate in seveda pa smo vam na voljo za pojasnila. Hvala, sedaj pa bomo začeli z razpravo. Tudi s člani, gotovo bomo slišali kakšno vprašanje gospod Peterle v imenu Evropske ljudske stranke. Uh, I didn't count to be the first. <laughs> no, nisem prišel za to, da bi bil tukaj prvi. Zelo hvaležen sem za ti dve predstavitvi od uh, IRC in pa EFSE. Mislim, da je bilo to zelo koristno slišati obe organizacije pravita, da je bila ocena opravljena celostno in pa neodvisno. No, za nas je predvsem pomembno to, da opazimo to razliko, kajti v enem naslovu piše, da je glifosat gotovo rakotvoren za ljudi. Eh, druga pa pravi, da je ne ravno verjetno, da bo to povzročilo raka pri ljudeh. Zelo pozoren sem bil na to, kar je povedala EFSA. Torej, dejali so, da obstajajo določeni eh, elementi glifosata, ki jih je treba še dodatno pojasniti. No, pričakujem, da bi bilo bolje, da se ne sprejme nekakšnih odločitev, preden se dodajo ta druga pojasnila. Torej, treba še praviti dodatne ocene. Eno je čisti glifosat, eh, potem drugo pa so formulacije oziroma eh, derivati iz tega glifosata. Zato mislim, da moramo biti pozorni tudi glede tega. To je, um, to je zelo pomembno, tudi izpostavljenost uporabe. Hvala lepa, gospod. Gospod Jote. Ähm, Hvala lepa, Gospod predsedujoči, mislim, da je to zelo zanimiva tema, s katero se bomo ukvarjali. Imeli smo tudi podaljšanje, zato da bi eh, dobili dodatne, dodatni čas. Tukaj imamo zdaj Mednarodno agencijo za raziskave raka in EFSO. Prvo vprašanje za Mednarodno agencijo. Ali ste pri vaši študiji glifosat eh, opazovali tudi v povezavi z drugimi spojinami, z, ste ocenili različne elemente spojin. In še vprašanje za EFSO. Kdaj se bo v študiji EFSE pojavilo nekaj o končnih eh, proizvodih eh, z glifosatom? To je popolnoma izključeno iz študijo, kar me nekoliko čudi. Mogoče bi lahko lahko razložili, zakaj teh zadev niste uporabljali. Hvala, gospod Gazenkamp. Hvala lepa, gospod predsednik. To novo mnenje EFSE glede glifocita je škandalozno. V bistvu to res ni vredno te institucije. Sedaj poskušamo gotoviti kaj je sploh napačno v Evropi, ampak zdi se pa, da so ekonomski interesi pomembnejši od interesov okolja in pa interesov državljanov. Veliko raziskovalcev je bilo vključenih v to študijo, no, no, ampak um, marsikaj tega potem ni bilo objavljeno in pa ni bilo potem prozeto v industriji. Tukaj imamo no, tudi nemški raziskovalni inštitut, ki je delal na tem, ampak tudi njih, naprimer, niso poštevali. To je res eh, pravi škandal. Res ne razumem, kako je možno, da se to obravnava kot nekaj neodvisnega in pa celostnega. Imeli smo tudi druge študije v zvezi s to temo in te so pokazale, da je verjetno, da so glifosati rakotvorni pri ljudeh. Torej, gospod predsednik, imamo tudi pismo različnih znanstvenikov po svetu in ti znanstveniki menijo, da to poročilo ni znanstveno spremljivo in je pravzaprav zavajujoče. In se strinjam z njimi, tudi oni torej pozivajo k temu, da ne spremljamo glifosata. Če bo komisija to vseeno storila, se bomo pa mi zelo potrudili v naši skupini za to, da bomo poskrbeli, da se to zaustavi. In bomo delali tudi z drugimi skupinami v tej smeri. če se to zgodi, gledajte, ne vem, mislim, da ni nobenega temeljega razloga, da bi eh, omogočili torej uporabo glifosata v Evropski uniji. Hvala. Čuli. Torej. Sorry, mislim, da smo bili na koncu. V redu. Prav. Na vprašanje, če dovolite. In to se nanaša v bistvu na isto pismo. Ali pa vsaj nekatere informacije iz tega pisma, ki je bilo preomenjeno to je očitno sta nek spor med IRC-em in pa BFO, glede teh podatkov, ki jih uporabljajo. Šani, ki so podpisali to pismo, torej pravijo takole, pri evaluaciji EFSA je prišlo do kar veliko dokazov, ki niso bili javno objavljeni oziroma ni bilo transparentnosti pri tem. In to očitno potem pomeni, da je zato prišlo do drugačnih sklepov na koncu, torej glede rakotvornosti glifosata. Zato torej bi rada zastavila na posebno vprašanje EFSI. Ali je to res? Ali so res vključili podatke v evaluaciji, ki uh, niso bili transparentni in dostopni drugim in potem tudi ni bilo dostopno IRC-ju, kot to pravijo nekateri omenjeni znanstveniki? Hvala. <clears throat> Hvala, Basikac oziroma gospari vazi še prej, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. No, imam več vprašanj uh, za več ljudi. Najprej za komisijo. Ali je res, da je komisija glede glifosatov zahtevala to, da se uh, torej ugotovi vzročna povezava, ne pa uh, sufficient evidence, torej zadostno dokazno predvidevo glede uporabo glifosata in pa rokotvornostjo. Kot drugo, za EFSO, kot je povedala kolegica Geolink, torej nekateri pravijo, da je BFR upravil referenčne študije glede uh, genotoksičnosti glifosata in da te študije niso bile objavljene. Potem pa slišimo tudi to, da um, nekateri strokovnjaki za pesticide v bistvu tudi so plačeni strani uh, kemične industrije pri BFR. Potem tretji škandal in gledajte, ta je v bistvu najhujši, po mojem mnenju. Glifosat je v bistvu. Um, aktivna snov, torej to, um, ni nujno rakotvorno, ampak eh, ko naprimer um, eh, to uporabljamo v določenih um, stvarih, so dodatki problematični. Naprimer, nekaj se doda k aktivni snovi in potem na koncu ta spojina zelo, zelo škodljiva. Torej, ima vprašanje za EPSO in sicer, ali je res, da Monsanto, ki upravlja te študije, um, ne um, pokaže, katere spojine uporablja skupaj z glifosatom pri aktivnih sestavinah. Potem naprej, EFSA upravlja te študije, ali res upravlja samo glifosat in ne rendopom, torej ne spojin z vsemi temi dodatki, ki so zelo toksične. Kajti, če je to res, potem je to res zelo škodolosno. Um, ehm, tukaj v bistvu um, smo že to upozorili, dejali smo, naprimer, um, ehm, torej, uh, eh, IRK opravlja to študijo in tudi vi, naprimer, ko ste prišli sem odpor Envi in torej vseeno ste v bistvu padli v to past. Um, v bistvu ponovno se začeli s to evalvacijo, ki upošteva samo majhen del celotne slike. In v bistvu to ni celostna predstavitev um, vsega skupaj. Torej, nekatere stvari, ki so zelo toksične. Potem naprej imamo tudi 96 strokovnjakov, ki sedaj želijo, da EFSA položi račune in pove, zakaj to gre. Torej, zakaj je bilo mm, tako um, različne uh, evalvacije, zakaj so se takšne evalvacije zgodile. Torej, EFSA, um, strokovnjaki, to vam ni v čast. Hvala lepa, gospod Sedečini. Grazie, Presidente. Hvala, gospod predsednik. Tako kot vsi, zelo pozorno spremljam to razpravo in zdi se mi zelo zanimiva, ampak poskušam to um, razumeti kot državljan. Na eni strani imamo JARK, to je um, organ eh, Svetovne zdravstvene organizacije, EFSA pa nekaj in nemški inštitut. Torej, najprej so izvajali analize spojin, ki so na trgu, z rezultatom, da e, obstaja e, dokaz kancerogenosti. V drugi, drugi študiji pa je bila preverjena samo učinkovina z rezultatom, da to, ni verjetno, da to verjetno ni kancerogeno. Seveda gre za statistične podatke in pomembno je, eh, katere uporabimo, torej za živali, za ljudi in tako naprej, ampak um, na zdravstvenem področju moramo biti seveda posebej pozorni in zato ne vem, zakaj um, imamo tudi pomankljivosti in seveda potrebujemo tudi pregleden eh, proces in reproduktiven proces. In, in Nemški inštitut in EFSA nista ponudili in nista objavili surove podatke um, iz um, razlogov industrijske tajnosti. Se pravi, da je industrijska tajnost nad zdravjem. In razen tega, Nemški inštitut e, uporablja strokovnjake, predvsem tudi iz eh, kemične industrije, kot sta Bavs in Bayer. In ne vem, zakaj moramo verjeti tej študiji bolj kot drugi. Tako želim eh, tudi končati. In IFSA eh, pravi, da statistično mm, ni varnih rezultatov glede na statistične podatke, torej da nismo ehm, v stanju, da bi uporabili, ali ne bi bilo bolje, če uporabimo pre, previdnostno načelo. Martello, solo per il tempo. Torej, eh, hotel sem samo opozoriti na čas, zato sem eh, tu mm, zamahal s kladivom. Hvala lepa, predsednik. Zelo pozorno sem poslušala to, kar sta povedala prejšnja dva govorca. Torej, če imamo neko znanstveno ceno, najprej moramo ugotoviti, kakšni so materiali in pa metode pred nami. In zdi se mi, da materiali in pa metode pri teh dveh študijah niso medsebojno skladne in potem sploh ni čudno, da so prišli do drugačnih rezultatov. Zdi se, da je EFSA delala na aktivnih substancah, um, IRC pa je delala na celostni formuli v celoti. Sedaj poskušamo torej odobriti to aktivno substanco in to mora biti v bistvu na začetku razjasneno. Torej pri glifosatu imamo okoli 30 komercialnih izdelkov in ti uporabljajo to snov in gotovo uporabljajo tudi različne dodatke. In to moramo že na začetku pojasniti, preden se sploh izpele neke sklepe. In potem imamo tukaj še drugo študijo, torej skupni odbor za rezidue, torej ostanke, JMPR je ta odbor in oni v bistvu so prišli do istih sklepov kot EFSA. Torej, morda nekateri nismo strokovnjaki za to temo in potem smo na koncu zelo zmedeni, ko vse to slišimo na enem kupu. Radi bi vse skupaj to pojasnili. Želimo iste metode, iste materijale, iste dodatke v teh formulah, ki se uporabljajo v vseh študijah. Imamo sedaj 30 različnih formul za glifosate um, in torej slika je zelo široka. Potem bi pa še komentirala to pismo, ki je bilo um, omenjeno, tudi, tudi to se mi zdi relevantno. Predsedo, eh, jenom veliko bleskov je, ja, sem pečuje. Ja, zelo na kratko. Zelo podrobno sem proučil oba dokumenta in glavna razlika, mislim, da ni v tem, da IRC ne dela z aktivno substanco um, izključno. Mislim, da so sodelovali oboje, torej aktivno substanco in pa celotne formule. Ampak IRC mislim, da ni torej, uporabila študij, ki so bile uh, naročene strani industrije. Imam pa bolj temeljno vprašanje, zakaj je ta dobritev samo za 15 let, to je v bistvu najdaljše možno časovno obdobje. To je sedaj v bistvu čudno, nespremljivo, kajti obstaja veliko negotovosti. Uh, več informacij potrebujemo. Nova komisija želi, da se sedaj to odobri za najdaljše možno časovno obdobje. Res ne razumem, zakaj želijo najdaljše obdobje. Mislim, da je to čisto nespremljivo. Zakaj v bistvu komisija ne predlaga nekaj drugega, torej tako kot pri endokrinih disruptorjih. Uh, najprej moramo imeti študije glede teh endokrinih disruptorjev in potem bomo videli, kako naprej, kajti ti disruptorji so tukaj zelo relevantni in tudi v zvezi s tem. Pa še nekaj. Ali je EFSA upoštevala naprimer tudi študije, eh, veliko je te študije, ki pravijo, da glifosat zatira encime, 450 naprimer. Eh, je ta encim. Eh, to je zelo škodljiva zadeva in to lahko povzroči veliko civilizacijskih bolezni, ki jih trenutno imamo še pred seboj. Tudi raka, naprimer, to lahko povzroči. Zato res ne razumem, zakaj te študije ne omenjajo tudi um, večje, obsežnejše študije uh, iz Združenih držav Amerike. Ta obsežna študija kaže, da ti problemi obstajajo. No, tukaj predsednik že maha s kladivcem, ampak moram reči še nekaj drugega. To tukaj je zelo neprijetna situacija za vse nas, kajti tukaj vidimo, da znanstveniki sami ne zmorejo priti do nekih doslednih zaključkov. Zato moramo uporabiti načelo uh, previdnosti. Hvala, gospod predsednik. Študije obstajajo, ki kažejo, da glisofat eh, povzroča tveganja za eh, človeka in za živali na vsak način. Eh, to ni izključeno. Torej, to mm, zato upravičeno dvomimo o varnosti glisofata. In zato bi morali uporabiti previdnostno načelo. Glifosat in vsi izdelki, ki vsebujejo to snov, naj bi bili vzeti strga, ne mudoma. Eh, sramotno bi bilo, če bi nekatere poslanske skupine, torej če ne bi s prevodom v angliščino, s tolmačenjem v angliščino, so očitno določene težave. Bomo še enkrat poskusili, prosim. Ali naj eh, začnem od začetka? Ne, nadaljujte, nadaljujte. Torej, škandal bi bil, če bi eh, tesna večina eh, odbora in bi blokirala predlog, da se vzame glisofat z trga. Nespremljivo bi bilo, če bi gospodarski razlogi za ti poslance prevladovali nad. Eh, preventivnim varstvom človeka, okolja in živali. Zato pozivam na odgovornost teh poslancev. Ne prispivajte k temu, da se lahko miselno ravna z zdravjem eh, evropskih državljanov. Drugače eh, postajamo samo pomagači eh, koncernov. Ekaut. Gospod Ekaut. Martin še prej. V redu. Ja, um, es ist, wie gesagt, eh, Veliko je že bilo rečeno, treba je um, opozoriti na pomin glifosata. Na 40 odstotkih kmetijskih površin v Nemčiji se uporablja glifosat in zato smo tudi skozi v stiku s tem in uporablja se zato, ker je to poceni. So pa alternative, kar me čudi v mnenju IFSE, da se poveča dnevni odmirek od 0,3 na 0,5, se pravi, da dovoljujejo še več, kot je možno sedaj in da se ne ukvarjajo kritično segregacijo z um, uporabo glifosata kratko pred um, um, um, žitvijo. Tudi, tudi tu je um, tveganje. In uh, želim, kakšno je vaše stališče do pisma 96 znanstvenikov, ki vam očitajo, da ne upoštevate uh, smirnic OECD-a. Torej, do tega morate zauzeti stališče. To je hud očitek europejc, gre za odgovornost in verodostojnost europejcev in okoljske politike ali jim nemorisno eh, politiko, eh, kemično politiko v, z namenom zaščite državljanov. Torej moramo uporabiti previdnostno načelo, če nimamo jasnih podatkov in zato ne razumem, zakaj IFSA, čeprav smo ji dali dodatno pol leta časa, da je enostavno prevzela oceno, nemškega instituta BFR, ki se tudi v Nemčiji že zelo kritizira in da IFSA tega ni na tip tega pregledala in vključila tudi mnenja IRK v lastno oceno. Gre, to je seveda v pristojnosti držav članic, vendar ne mora vsak, vsaka država posamično oceniti eh, snov, predvsem če se uporablja skupaj z drugimi snovmi. Eh, Eh, to, eh, s tem si IFSA preveč, laj, preveč lajša delo. Veljati mora previdnostno načelo in zato ni druge odločitve kot to, da moramo eh, omejiti uporabo glifosata in ga dolgoročno vzeti z trga. Hvala lepa, gospod predsednik. RC pravi, da uh, derivati in pa dodatki. Eh, so gotovo rakotvorni in predstavljajo tveganje eh, genotoksičnosti. To je v bistvu zadosti dobra podlaga, da rečemo, da proizvodi, ki vsebujejo glifosat in pa nekatere dodatke, predstavljajo tveganje za zdravje. To je dobra podlaga, se mi zdi. Potem pa EFSA pravi, da ne bi na novo opredelili toksičnost glifosata in svoje mnenje utemeljuje na tem, da nekateri testi niso dokazali te vzročne povezave med izpostavljenostjo glifosatom in pa razvojem raka pri ljudeh. Ta argumentacija se mi zdi um, ne preveč prepričljiva. Kot prvo, ni treba, da čakamo, da se pojavijo dokazi glede toksičnosti, uh, če želimo sprejeti določene previdnostne ukrepe. Potem, če gledam mene EFSE, očitno pravijo, da sploh ne obstaja nevarnosti za človeško zdravje. Ampak kaj pa je z toksičnostjo za okolje? naprimer za tla, eh, komisija torej je želela čim bolj obširno študijo glede tega vprašanja. Hvala lepa. Thank you very much, Ms. Grostet. Hvala, gospa Grostet. Hvala lepa, predsednik. Tukaj mislim, da smo vsi zelo zaskrbljeni, kajti ta stališča med EFSO in pa JRC se zelo razhajajo. Ogromne razlike vidimo. Seveda vemo, da študije niso bile opravljene na enak način. Nekje je šlo za samo substanco, nekje pa tudi za druge formule. No, potem pa kakšna vloga EFSE, tukaj se sprašujem to. EFSA naj bi bila v bistvu znanstveni odbor tudi za komisijo in če mnenje EFSE potem um, se postavi pod vprašaj, potem res ne vem, čemu sploh služi ta agencija, če potem komisija teoretično ne more slediti navodilom oziroma na svetom EFSE. To je prvo vprašanje. Verodostojnost. To v bistvu postavlja njihovo verodostojnost pod vprašanje. Zato mislim, da moramo to nekega dne končno rešiti. Poti naprej. Moramo iziti iz te slepe ulice. Meni se zdi, da agencija mora nadaljevati s temi testiranji, glede tega, kako je naprimer, sestavina povezana z različnimi formulami in dodatki. Ti dodatki se pogosto uporabljajo in nekatere, naprimer, rič tudi zakonsko ureja. Zato je treba tudi to poštevati, treba je nekoliko osvetliti vse skupaj, tako da se jasno pridemo uh, na jasno, kje smo, torej ali bomo nekaj odobrili ali pa ne, ali bomo odobrili glifosat ali ne. Toliko. No, predvsem mislim, da ko sprejemamo odločitve, moramo imeti pred seboj znanstveno gradivo in se na to zanašati prav tako na razum. Hvala lepa, Meljar. Hvala, gospod predsednik. Mnogo je bilo že povedano. Želim se izredno zahvaliti IFSI in IARK za predstavitev rezultatov in tudi za pripravljenost, da um, sodelujo pri tej razpravi. Mislim, da v načelnem problemu nismo storili napredka. Torej, znanstven, želimo znanstvena spoznanja pristojnih agencij, pa drugi strani pa moramo to seveda oceniti tudi politično. In tu igrajo. Um, vlogo tudi drugi dejavniki, kaj se dogaja na zasebnem področju, če to uporabljajo nestrokovnjaki, kaj je to, eh, kaj je uporaba v tretjih državah v Braziliji, kjer uporabljajo veliko več glifosata na kmetijskih zemljiščih, kaj je z biotsko raznovrstnostjo in tako naprej. Torej, posledice so bolj obsežne in zato sprašujem EFSO, kaj si pravzaprav želite, če dobite naročilo, da um, ocenite eno aktivno snov, potem boste pač predložili takšne rezultate. In v predstavitvi je bilo govora tudi o novih spoznanjih, mogoče bi lahko kaj več povedali o tem, v čem so ta nova spoznanja, ki eh, jih prej mogoče še ni bilo. In potem tudi vprašanje, kaj si pravzaprav želite ali želite mogoče drugačno naročilo, če to, potem bi morali o tem uh, se pogovoriti. Ekaut, eh, če želite, seveda. No, če že ustrajate, predsednik, v redu. Imam enostavno vprašanje za IRC. To, kar je povedala EFSA, je v bistvu, mi smo delali boljše kot pa vi. To je povzetek Eh, vsega tega, kar je povedala EFSA. Zato me res zanima, kaj vi mislite o tem, kakšen je vaš odziv na to, kar ste slišali potem, ko ste vi govorili. Torej, to je vprašanje za vas. Potem pa še za EFSO. Imam dve enostavne vprašanje. Kot prvo, pravite, da ste uporabili več študij. Koliko teh študij pa je izdala industrija? Samo povedite neko jasno številko. To bi bilo res odlično slišati. Potem kot drugo to je bilo že večkrat zastavljeno, ampak eh, moram dobiti konkreten odgovor. Imamo pismo za EFSA in to kritizira samo preglednost, torej pravijo, da ne sledite postopkom OECD, da ste črtali določene navedbe iz svojega dela. To je res zelo huda kritika in vi še vedno pravite, ja, smo zelo pregledni, vse odlično počnemo. Imamo samo dve možnosti in res me zanima, kaj je. Povejte, ali teh 96 znanstvenikov laže ali pa ste preveč optimistični glede transparentnosti EFSE in ne vem, če obstaja kakšna sredna pot. Res želim zelo jasen odgovor. Much, Hvala, gospa Evi. Grazie. Hvala. Tudi se želim zahvaliti za obe predstavitvi. E, koristni so bili, ampak e, povzročajo pa tudi dodaljno zmedo pri idejah. Eh, tudi jaz želim podpriti 96 eh, znanstvenikov, ki je poslalo pismo komisiji, ampak tudi to nekako povzroča določeno zmedo, zelo direktno vprašanje. Eh, če je komercialna formula glifozatov Roundup, ki ga proizvedo Monsanto, ali se to uporablja v realnosti, potem bi bilo bolje, če ocenimo to, kar se v realnosti uporablja, ne pa samo aktivna snov. Zato sprašujem obi agenciji, čemu služijo dodatki, ki so uh, vključeni v komercialne eh, spojine. Um, verjetno, da izboljšajo učinkovitost uh, izdelka. In razen tega želim omeniti tudi študije, ki so bile že omenjene. Um, oziroma študije, ki niso bile objavljene in ki prihajajo do drugačnih rezultatov kot to, kar je bilo uporabljeno v peer review. Kako IFSA opravičuje to svoje stališče in to, kar so povedali že vsi kolegi, zakaj se v tem primeru konkretno, resno in intelektualno pošteno ne uporabi previdnostno načelo. Gospod Dorfman. Ja, danke, Herr Vorsitzende. Ja. Hvala, gospod predsednik. Seveda to ni zelo zadovoljivo, če eh, prihajamo do tako različnih rezultatov v temi, ki je tako eh, periča, kot je kancerogenost. Ampak če vidim, kako poteka razprava v javnosti, tudi v tisku, Imam dva dvoma. Ne smemo pozabiti, da je aktivna snov glifosat povezana z vprašanjem gensko spremenjenih organizmov. In zato se ne morem znebiti e, suma, da v resnici ne gre samo za glifosat, temveč eh, tudi za drugo razpravo, ki se vodi eh, sočasno s tem. In če si ogledam pre, primere iz preteklosti, nisem prepričan, da ima industrija tako velik interes braniti ta, to osnov. Če vidim, kakšne so alternative in um, po kakšnih cenah se prodajajo um, te alternative istih proizvajalcev, potem um, menim, da um, imajo nekateri interes, da se to vzame z trga in kupujejo drugi proizvodi. Um, Res je, tako kot je povedal gospod Hoisling, to ni kakršna koli aktivna snov, herbicidi so najbolj uporabljena snov v kmetijstvu in glifosat eh, spet najpomembnejša aktivna snov. Eh, Se ne bomo eh, pleli plevela z motiko, potrebujemo alternative in zato moje vprašanje, ali imamo neko celovito oceno, če ne bi bilo glifosatov, kako pa bi bilo z drugimi alternativami na trgu, tudi novejšimi alternativami, ali obstajajo eh, raziskave toksičnosti teh snovi, ali bi to res vodilo do izboljšanja celovit, celotne situacije, če glifosatov ne bi bilo. Hvala. Tukaj govorimo o zdravju naših državljanov o pesticidih in pa o posledicah uporabe teh. Nekateri pravijo, da je glifosat lahko rakotvoren in gledajte EFSA, vi ste pripravili to poročilo in tukaj piše, da ni verjetno, da obstaja rakotvorno tvekanje za ljudi, ampak prav tako pravite tudi to, da moramo vzpostaviti nove predpise za nadzor glifosata, ko gre za tveganje pri živelih. Torej, ali obstaja tveganje ali ne, to je sedaj vprašanje. In vi pravite, da moramo imeti strožja pravila za uporabo pri živilih. Zakaj potem to pravite, če pa v bistvu pravite, da ni rakotvorna snov? Potem imamo tukaj še drugo poročilo. In gledajte, res me zanima, kaj je tukaj res, kaj ni res, kaj je nevarno in kaj ni. Tukaj govorimo vendarle o zdravju naših državljanov. Hvala. Gospodar. Микрофон. Микрофон я треба включить. No, ta mikrofon očitno deluje. Se bom to premaknil bolj na levo. Prvo vprašanje. IRK. EFSA pravi, da če se to pravilno uporablja, ne um, um, povzroča raka. Uh, kako IRK odgovarja na to? In drugič, ali niso metode tako različne in kriteriji ocene, da celo pri istih izhodiščih lahko pridemo do različnih uh, izpovedi rezultatov in tretjič, kot laik se mi zdi, da je da IRK zelo strogo klasificira, dobro, to je mogoče upravičeno, e, druga stopnja e, kancerogenost, tu je e, glifosat podobno ocenjen kot druge snovi anabolika in tako naprej. Ali če si ogledamo prvo skupino, povzroča rak, tu me je malo iritiralo, da je to, to tudi dim, eh, ki nastaja pri kajanju, azbest, eh, prav tako alkoholne, alkoholne pijače in tudi predelano meso je v prvi kategoriji. Torej, ali ni tako, da imaš na eni strani metod, metodološko izpoved, na drugi strani pa je treba upoštevati tudi prakso. Če nekdo vsak dan popije kozarec vina, ne vem, ali se s tem že poveča eh, nevarnost, da nastane rak. Torej, sprašujem, IR, kaj nam priporočate, da v praksi naredimo z vašimi rezultati? Hvala. In zadnji, zadnji gospod Jes. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, to je v bistvu kaotično. No, še kaj druga bi lahko rekla, ampak gledajte, leta študij, je eh, se pravi tri leta, ne vem koliko strokovnjakov, par sto strokovnjakov in smo tukaj na tej točki. Ta znanost ni prišla do gotovih sklepov, morda ne prvič, ampak um, ponovno očitno je to zelo negotova znanost. In zato res um, tukaj bi potem spremljali odločitve na takšne podlagi. Težko. Ne vem, mislim, da smo tukaj res v slepe ulici, kot je povedala gospa Grostec, se strinja številne komenti, ki smo jih slišali uh, v času naše razprave. Prav tako menim, da gospa Grostec in pa gospa Rivazi ste v bistvu uh, bili na isti strani. To je zelo um, neverjetno pravzaprav edinstvena priložnost za nas je to sedaj. Ali je to res uh, aktivna substanca, uh, ne pa te koformulacije in pa dodatki. Ali je um, to torej problematično. Tukaj vidimo te različne postopke med um, temi študijami. Uh, tukaj mislim, da se moramo osredotočiti. To je tukaj neko okno priložnosti za prihodnost treba je poskati te dokaze, kaj ti se dokaze gre, dokaze želimo in potem šele naprej. Veliko je govora o tem načelu previdnosti oziroma o prepovedi. Ja, seveda, to tukaj je nekoliko čustveno odločitev, morda preveč enostavno, kaj ti gospod Dorfa ne povedal tisto, kar sam, sem sama želela povedati. To danes ni morda tema, ampak eh, kaj pa je alternativna možnost? Kakšne pa so te druge možnosti? Nemški kolega je govoril naprimer o um, nekaterih podatkih, eh, torej s čim. Um, nekje druge imamo še čudne, bolj čudne stvari. Tukaj imamo bolj jasne podatke. Torej, v redu, um, ne želimo, da je um, slabo sovražnik dobrega. Ne gre samo za to, da je najboljši sovražnik dobrega. Torej, moramo vedeti, o čem sploh točno govorimo. Hvala lepa za to zanimivo razpravo. In sedaj čakamo torej. samo še 10 minut uh, bojo tukaj tolmači in potem moramo nadaljevati v angliščini, se pravi, čujem, ampak tako pa če. Uh, eh, to je bila zelo zanimiva razprava. Sedaj IRC in potem še EFSA, prosim, najprej IRC. Hvala najprej za to zelo informativno razpravo in tudi za nekaj zelo zanimivih vprašanj poskusil bom odgovoriti na to, kar je bilo eh, vprašana uh, naša uh, komisija. Torej, če zaključemo to razpravo z, nekim, z neko. Um, z nekim občutkom eh, ekvivalence, to ni zadovoljivo, temveč moramo priti eh, dejansko do pravih znanstvenih rezultatov, ki bodo ščitili državljane. Ne moremo reči, na eni strani imamo to, na drugi strani drugo. Um, kot uvod eh, želim povedati, da za IARC to ni bila komplicirana eh, preiskava. Uporabili smo standardne metode, ki so tudi mednarodno priznani in ki jih uporabljamo že desetletja um, sedaj pa specifični odgovori. Uh, torej, gre seveda za, um, um, za e, to, kako učinkuje kan, um, neka spojina, neka sestavina. Um, in zato je treba to seveda tudi oceniti v tej um, razpravi. Želim biti zelo jasen. Uh, um, podatke, na katerih temelijo naše analize o kancerogenosti pri živalih, so e, temeljili na spojinah, na genotoksičnosti in tudi na zadevah, um, ki, um, ko je glifosat vseboban v določenih um, um, izdelkih, ki jih konzumira tudi človek, torej ne samo na učinkovini eh, glifosat sami. Um, kancerogenost pri živalih, um, tu nismo upoštevali samo toksičnost ali visok odmirek. In statistični testi, ki smo jih uporabili, eh, mi smo ugotovili seveda trend. Eh, z večjimi odmirki ugotavljamo potem določen trend. To je standardna metoda za analizo eh, um, kancerogenosti pri živalih, e, torej nismo uporabili nekaj, kar ne bi bilo običajno. Genotoksičnost je tudi zelo pomembna, to smo videli. Um, Um, tudi naprimer, ko smo opravili meritve na e, ljudih, preden so bili izpostavljeni glifosatu in potem, in potem epidemiološke študije. Uh, to, tu lahko uporabimo sem, eh, eh, tiste podatke za izdelke, ki se uporabljajo v realnem svetu. Ampak te formulacije so tudi geografsko različne po vsem svetu in s povečanjem tveganja raka smo videli, da so tudi razlike med posameznimi celinami. Torej, um, druga stvar, ki jo želim povedati, je, vtis, da um, naša, um, naš inštitut ni uporabil toliko študij kot EFSA. Ne gre za kvantit kvantiteto informacij, temveč za kvaliteto. In naše izhodišče je, da moramo biti, eh, se odpreti tudi nadzoru, tudi javnosti in da um, um, torej, da moramo biti odprti tudi za ta javni nadzor pri um, naših um, rezultatih. Na vsak način nismo uporabljali študij ali podatkov, ki ne bi bile objavljene. In mislim, da smo uporabili ustrezno znanstveno metodo in In eh, mislim, da smo uporabili predvsem študije, ki so tudi mednarodno znanstveno priznane. Um, torej, gre predvsem za spojine formulacije za uporabljene podatke. Če bi imeli še več podatkov o uh, genotoksičnosti ali karcinogenosti iz uh, industrijskih študij, to ne bi uh, spremenilo naše ocene kajti videli smo take pozitivne študije eh, tako za živali kot tudi za um, ljudi. In mislim, da eh, take dodatne študije to tudi ne bi vplivali na naš dokončni rezultat. Hvala. Sedaj pa dobi besedo predstavnik IFSE. Želim podati besedo Hoseju, ki bo odgovoril z znanstvenega vidika in jaz bom potem bolj nasplošno odgovoril. Hvala za vse eh, pripombe torej ocena IFSE eh, velja za aktivno snov, torej to sta dva koraka, najprej se v EU eh, dovoli neka aktivna snov in potem eh, peer review, ki jo opravi IFSA in ustrezne študije lahko izvedejo tudi države članice za posamezne aktivne snovi, lahko pa tudi za spojine v državah članicah. Kar zadeva karcinogenost in genotoksičnost, je pomembno omeniti, da je znanstveno eh, stanje eh, oziroma znanje se nanaša na posamezne eh, na posebne, na posamezne sestavine. Torej, testiranje formulacij se opravi samo, če um, toksičnost um, ali genotoksičnost vpliva na vzajemno očinkovanje med takimi sestavinami. Torej lahko um, preverjamo posamezno aktivnostno snov in če obstaja sum, da obstaja neko vzajemno delovanje, potem je treba preveriti tudi to. To je pomembno, kajti upoštevali smo vse informacije, ki so na voljo in države članice spodbujamo, da eh, preverjajo tudi genotoksičnost spojin. Države članice bodo prijele dosjej za identifikacijo teh posameznih sestavin. V naša študija, eh, torej mi moramo vedeti, seveda vedeti, kakšna sestavina je bila uporabljena, ne samo um, delež eh, glifosata, temveč uh, tudi eh, delež drugih snovi. In mi potem eh, seveda preverjamo, ali je učinkovita povezana s glifosatom ali s drugimi snovmi. Če smo mnenja, da, učin, da um, posledica ni um, vzrok glifosata ali drugič, potem je uh, temveč drugih snovi moramo seveda izvesti tudi druge študije. Moramo vedeti, zakaj so določene formulacije genotoksične. genotoksične. In mi smo dobili z komisije nalog, da um, um, preverimo pač to aktivnost snov eh, in eh, ni pa možno genotoksičnosti in drugih učinkov popolnoma izključiti pri drugih sestavinah. Potem, eh, kar zadeva objavljene in neobjavljene informacije, vse informacije o evalvaciji EFSE so objavljene in to eh, tudi eh, dosje, Eh, kjer so objavljene vse študije, 24 družb, to je bilo ehm, na voljo od vsega začetka in imeli smo tudi javni posvet o tem ehm, pod pokrobitojstvom Nemčije. In kar zadeva karcinogenost, sta IARC in EFSA uporabili študije, ki so jih sponzorirale eh, industrije, ni nobene Ampak to ne pomeni, da to ni uporabno za tako oceno. Um, EFS, torej ocena EFS je tudi objavljena. Um, torej, to, kar je uporabila IARC smo uporabili, v bistvu tudi mi in vse to je tudi objavljeno. O tem, kar zadeva toksičnost drugih sestavin, eh, vsako leto eh, objavimo in preverjamo 40 do 50 aktivnih snovi in naša ocena je seveda um, obsižna. Um, um, Um, um, seveda upoštevamo tveganje za uh, potrošnika, pa tudi za okolje in um, s tem lahko predam um, kolegom. Samo dovolite, gospod predsedujoči, samo nekaj razmisleko z moje strani, ki niso tako znanstvene narave, temveč bolj o vlogi IFSE. Zdilo se mi je zanimivo, da smo slišali veliko kritičnih pripomb eh, glede na sistem, ki v Evropi deluje že veliko let in ki je mm, izdelalo eh, poročile naprimer o nikotinoidih. With 600 scientists all over Europe gives a result which is, at least for some parts of the parliament, politically difficult.